Dragi kolegi, ali prosim lahko zasedete svoje mesta, da bomo nadaljevali s svojim delom? V imenu vseh bom pozdravila gospoda Heinza Pekerja, ki je zasedal sedaj eh, prazno mesto v LSE-u. Eh, pozdravljeni in dobrodošli med nami. Beneficij je deja da privilež. Že takoj vam je dan privilegij, kaj ti vseh, novo, eh, vseh prišlekov ne pozdravimo vedno tako zelo bučno in eh, tako veliko število. Smo pri 17. točki dnevnega reda. In sicer gre za prvo izmenjavo mnen v tem mandatu s komisijo in evropskimi socialnimi partnerji o direktivi o delnem času in njenem izvajanju. Med nami je precej povabljenih. Okolikor sem razumela, da želi govoriti tudi komisija. Med nami je tudi poročevalec, ki je bil imenovan za to besedilo ki je bil poročevalec že v prejšnjem mandatu. Lahko tudi preverite pri njemu, če želi kdo kaj povedati. Želite poročevalec povedati? Ne, potem, dobro, potem pa dam besedo kar komisiji. In sicer gospodu Armindo Silvi, oziroma on je direktor. Madam Chair. Um... Gospa predsednica, najlepša hvala in hvala, da ste me povabili na današnji sestanek, da se lahko odeležim te razprave. Že dolgo časa v tem odboru ni bilo razprave o tej temi in zaradi tega bom čisto na kratko povzel, da direktiva o delovnem času je nekako uh, temeljni kamen socialne Evrope, postavlja uh, omejitve za maksimalni delovni teden oziroma čas, um, koliko se sme delati na osnovi, um, te, na tedenski letni osnovi uh, določa obvezen dopust uh, in obstaja kar veliko izuzete in uh, fleksibilnih um, do. Govorov, ki temelijo na možnostih uh, opt-outa v in dogovora med delodajalcem in delavcem. To omogoča stroškovno učinkovitost v vseh sektorjih, razen v določenih sektorjih, kjer post, obstaja posebna zakonodaja, kot je naprimer področje transporta. Sicer je pa eh, področje uporabe te direktive zelo široko. Ko, ni, eh, ko ni uspel spravni postopek eh, leta 2009, je komisija začela z eh, revizijo direktive 2398 z tri, trojnim ciljem. Kot prvo, da se zakonodaja o delovnem času prilagodi potrebam, ki so nastali zaradi novih vzorcev dela, novih oblik dela, novih sestave delovne sile. Originalna direktiva o delovnem času je stara namreč že 20 let, da se zmanjša pomankanje pravne varnosti, da se eh, razložijo eh, oziroma zapolnijo pravne luknje ali praznine in da se eh, lotimo uh, določenih primerov nespoštovanja v določenih sektorjih in določenih prav, uh, eh, državah. Eh, marca 2010 smo začeli z posvetovanjem z socialnimi partnerji, temu je sledilo posvetovanje decembra. Lani to je bilo drugo posvetovanje in socialne partnerje smo vprašali, kako uh, smiselne se jim zdijo opcije pri uh, prenovi direktive. Istočasno smo izdali kar uh, precejšnje število dokazov o socialnih in gospodarskih učinkih te direktive, pa tudi o e, stanju upravnega izvajanja same direktive, torej o implementaciji. Deloitte nam je potem pripravil še svoje posebno poročilo in to je išlo istočasno uh, z uh, sporočilom, kjer smo uh, pozivali socialne partnerje, da podajo svoje mnenje. Poročilo o izvajanju direktive se zaključi z besedami, da večina delavcev v Evropi je podvržena minimalnem standardom glede delovnega časa. V nekaterih državah so zaščitni ukrepi v skladu z nacionalno zakonodajo ali kolektivnimi eh, pogodbami gredo celo dlje od minimalnih evropskih standardov, kljub temu pa smo odkrili nekatere probleme in jih tudi jasno ponazorili v samem poročilu. Obstajajo nekateri delavci, skupine delavcev, ki niso še vedno uh, primerno zaščiteni pred predolgim delovnim časom ali pa ne eh, standardnimi, eh, standardnim delovnim časom. In uh, omenili smo tudi pomankanje pravne prakse v Evropi, zlasti na področju bolnišnic in uh, gasilskih služb. In omenili smo uh, možnosti za opt-out. Ta sedaj velja za 16 držav članic. Uh, Eh, pet držav članic uporablja to po vseh sektorjih, enajst eh, jih pa uporablja ta opt-out možnost samo za nekatere sektorje. In ugotovili smo, da je precej nejasnosti pri razlagi in eh, uporabi same direktive, kot je naprimer opredelitev avtonomnih ali samozaposlenih delavcev, eh, več, eh, več eh, obstoje več pogodb hrati, definicija bolniškega in rednega dopusta in tako dalje. Predlagali smo ali ciljano revizijo kjer bi se osredotočili na eh, opredelitev oziroma merjenje vz delovnega časa v vseh situacijah, ključno za bolnišnicami in gasilnimi službami. In seveda obstaja potreba, da se izvaja zakonodaja in da se rešijo ti problemi. Obstaja pa tudi še ena eh, druga alternativna, to je celovit pregled. Tako da razen teh dveh tem poskušamo modernizirati in prilagoditi obstoječo zakonodajo. In ne želim biti tukaj preveč eh, dolgovezen, ampak hotel bi samo omeniti nekatere zadeve, ki smo jih že omenili v svojem sporočilu. Torej, opt-out, o tem sem že govoril. Potem vse težave, ki se navezujejo na spremljanje in nadzor delavcev, ki so pristali na to, da v poprečju delajo dlje kot 48 ur na teden in um, vprašanje avton, avtonomnih delavcev oziroma opredelitev pomena te. Uh, avtonomnih delavcev in seveda usklajevanje poklicnega in eh, družinskega življenja, možnosti za večjo fleksibilnost glede na nove delovne pogoje in seveda novo definicija trajanja eh, delovnega časa, ko gre za poprečje in kaj narediti, če ima nek delavec več delovnih pogodb, Torej, glede vsega tega smo podali določene predloge in vse to podprli z analizo ter posredovali socialnim partnerjem. V posvetovanju z socialnimi partnerji, kar se je zaključilo 25. marca, na osnovi tega nismo še pripravili konkretne analize v skoraj 50 odgovorov, ki smo jih prejeli. Mislim, da je tukaj najpomembneje, če izpostavim, da je eh, da najvažnejši eh, česektorski socialni partneri eh, točno se zavedajo svoje posebne odgovornosti pri iskanju rešitve oziroma pri tem, da se najde rešitev, kako uskladiti direktiva o delovnem času. Pripra izrazili so svojo pripravljenost za pogajanja, vendar pa niso zaenkrat pripravljeni, da uh, se skupaj odločijo o začetku teh pogajanja. Socialni partnerji so pozdravili, da je komisija objavila eh, dokaze in analize in mnogi drugi so tudi omenili, da so zelo zadovoljni z temi analizami. Čeprav smo seveda bili eh, pri določenih delih našega sporočila tudi deležni kritik. Torej smo sedaj v položaju, ko eh, socialni, eh, kot od socialnih partnerjev pričakujemo, da se nekako poedin, poenotijo zedinijo, zato da se lahko skupaj začnejo pogajanja na koncu koncev. In če se uspejo dogovoriti o področju uporabe, pričakujemo od njih eh, skupno izjavo, s katerim eh, bi potem eh, to podali komisiji in bi se začelo to devetmesečno pogajanje. Če se na koncu tega pogajanja doseže nek dogovor, potem predvidevam, da potem uh, pre, zahtevajo od uh, komisije, da se to uh, potem predlaga uh, v svetu v skladu z 155. členom uh, pogodbe in o tem je na koncu parlament informiran. To je trenutno pristop komisije, to je stanje stvari. In tako si trenutno komisija predstavlja eh, revizijo direktive o delovnem času. Hvala. Sedaj bomo slišali prispevka socialnih partnerjev. Naj navedem, kakšen bo govorni red, tako kot so mi predlagali. Prva, gospa Rebeka Smith v imenu Business Europe. prosimo, da ne sledite svojemu primeru komisije in uh, se držite sedem minut govornega časa. You, Chair, like thank... Hvala, gospa predsednica. In v imenu Business Europe bi se vam zahvalila za priložnost, da vam predstavimo naše videnje te zelo pomembne problematike. V... Business Europe in verjamem, da to velja tudi za druge socialne partnerje v Evropi, še vedno o tem interno razpravljamo. Lahko vam pa dam neke preliminarne. Eh, Samo nekaj. Da postavimo to v nek splošni okvir. Sedaj smo šele na začetku procesa ampak poročevalec in eh, pristojni skupinah pa vedo, da je to sedaj v trenutku, ko imamo posvetovanja glede te teme, te so se ponovno začela, razprava je precej odprta o različnih pristopih in na takšen način bomo lahko ponovno zagnali razpravo o tem. Zato je čisto normalno, da je sedaj takšno stanje. Mi pa bi želeli sedaj slišati. Uh, ravno to, kakšne so razprave v vaši organizaciji, se prevečujem, da sem vas motila. Ne, saj v bistvu sem to tudi sama nameravala nakazati vam, v katero smer gredo naše razprave ta hip. Lotila se bom gled, vsebine same na začetku, kakšna revizija je potrebna po našem mnenju. Uh, revizija bi se morala omejiti na eh, tisto, kar se je izpostavilo eh, v evropski eh, sodni praksi, kar se tiče dežurstva in plačanega bolniškega dopusta ali staleža. Kot je rekla že komisija, lahko še malo lahko razjasnim, v Business eh, Europe bomo pač predlagali, da se bomo. Po, ukvarjali skupaj z drugimi socialnimi partnerji pri reviziji teh dveh zadev. Zakaj ta vsebinski pristop? Zaradi tega, ker se nam zdi dežurstvo in eh, plačan bolniški stalež, se nam zdi torej nujen, uh, nujno vprašanje zaradi um, odločitev Evropskega sodišča. Uh, In eh, to pomeni, da je mogoče celo sedaj 15 držav tisti, ki kršijo pravila oziroma določila direktive. Za nas je pomembno, da omenimo, da dežurstvo se ne nanaša le na javni sektor, na zdravstveni sektor, ampak to velja tudi za zasebni sektor in zaradi tega v Business Europe želimo najti rešitev in to se nanaša na področje eh, varnosti. Um, um, kemično industrijo, informacijsko tehnologijo in tako dalje. Plačan dopust, eh, tudi tukaj imamo kar nekaj krešitev oziroma neusklajenosti med nacionalno in evropsko zakonodajo. Določene eh, določbe so pa zelo drage, če jih želimo implementirati, če se celoten čas dežurstva obravnava kot. Um, delo, potem se veliko uh, hitreje doseže maksimum dovoljenega delovnega uh, časa na teden, kar pomeni, da je treba najeti več ljudi. In potem se tukaj navezuje to še vse na uh, možne dodatne stroške zaradi plačanega uh, bolniškega dopusta. To ima lahko vse skupaj negativne učinke na delovne organizacije in na, kot je tudi eh, pokazala eh, študija učinka. Če se osredotočimo na ta dva problema, potem bomo rešili eh, problematiko ne le za eh, delodajalce, ampak tudi za delavce. Vsebinsko se nam zdi opt-out možnost, ki jo moramo ohraniti. Uporabljajo že 16 držav, kot smo slišali in kot je komisija rekla v eh, svojem dokumentu o, v drugem krogu posvetovanj. Ni smiselno, da pričakujemo ali zahtevamo od teh držav, da se bodo odpovedale tej možnosti. Tukaj je zelo pomembna fleksibilnost za a, eh, podjetja, ki Eh, seveda morajo servisirati eh, svoje stranke v določenem času ali pa, ko je na voljo malo časa za izvedbo nekega projekta. Zakaj imamo tak pristop? Po našem mnenju, če se osredotočimo na te dve eh, glavni temi, dežurstvo in plača na bolniški dopust, je eh, to realističen pristop, da se lahko izognemo še eni neuspešni reviziji. Mislim, da je to ustrezno pragmat in pragmatično. Eh, širši pristop po našem mnenju ne bi prinesel rešitve Ra, zaradi razlik med državami članicami, zaradi razlik med državami evropskimi inštitucijami, pa tudi zaradi deljenih mnenj v, pri evropskih socialnih partnerjih. Pri socialnih partnerjih se pa seveda se moramo osredotočiti na tiste točke, kjer imamo največ možnosti, da se eh, zedinimo in to sta te dve temi, ki sem jih že omenila. V zaključku naj še povem, da se je v prvem krogu posvetovanja izpostavilo še kar nekaj drugih eh, problemov oziroma tematik, vendar po našem mnenju to ne bi smel biti predmet eh, revizije te direktive, ampak je to treba reševati na nacionalni ravni. Ne smemo pozabiti dejstva, da smo že vzpostavili na različne načine izvajanja te direktive eh, v eh, vsakdanjem življenju in pri tem ne smemo onemogočiti oziroma zoževati možnosti podjetjem, da sami eh, določajo, kakšen bo delovni čas. Zaradi tega želim povedati, da je za nas pomembno, da se osredotočimo na tiste teme, ki jih je treba urediti na evropski ravni, to je dežurstvo in eh, plačan bolniški dopust. Hvala za Evropsko konfederacijo sindikatov. Gospa Vipke Marnik. Najlepše hvala in hvala, da ste nas povabili, da ste nas povabili na ta posvetovanje ali predstavitev. Če govorimo o direktivi, o delovnem času, potem lahko rečemo, no ja, zgodovina se ponavlja in nič novega ni, če vam povem, da. Eh, da smo pri nas eh, natančno opredelili svoje stališče do te direktive že tekom prejšnjega desetletja. In tukaj ni kašnih bistvenih sprememb glede tega, kar zahtevamo. In zato bodo stvari, ki jih bom izpostavila, verjetno že vsem znane. Spet moram poudariti, da gre za direktivo, ki sodi na področje zdravja in varnosti in je eh, bistveno povezana z eh, mnogimi mednarodnimi standardi. To je treba upoštevati v drugem krogu posvetovanj. Eh, smo uh, prišli do ugotovitve, da pomisleki sindikatov niso dovolj upoštevani strani komisije, komisija pa ni upoštevala dovolj um, izsledkov ocene učinka. Uh, komisija je dala dva predloga o osredotočenje na uh, dve temi ali pa uh, celovit uh, revizija. Če je že tako, potem se zauzemamo za celovito revizijo. Za nas je najbolj zaskrbljujoči predlog eh, komisije, ki govori o še naprej uporabi opt-outa, podaljšanju referenčnega obdobja in uh, Eh, drugačnem obravnavanju dežurstva. Glede opt-outa je komisija v sporočilu pokazala, da obstaja kar nekaj držav, ki uporabljajo možnost opt-outa in da se to pravzaprav še širi. Komisija eh, pravi, da je treba zmanjšati potrebo po uporabi opt-outa. Ocena učinka pa je jasno pokazala, da daljšanje delovnega časa povečuje nevarnost za zdravje um, delavcev, če, govor, pa, če je to prostovoljno ali ne. Imamo tudi priporočilo, da bi bil najboljši delovni eh, čas te, eh, teden 40 urni glede eh, seveda zdravja in usklajevanja z družinskim življenjem. Ker pa zadeva referenčna obdobja, komisija dejansko podaljšuje referenčno obdobje v svojem sporočilu, govori o več kot 12-mesečnem eh, referenčnem obdobju v dogovoru z socialnimi partnerji in eh, trimesečnim eh, obdobjem po samo posvetovanjem z socialnimi partnerji. To prav gotovo ni prava pot. Če govorimo o več kot 4-mesečnem referenčnem obdobju, potem moramo to doseči z pogajanji. In praktično še vedno ostaja vprašanje, v katerih sektorjih pa pravzaprav sploh lahko rabimo daljše referenčna, daljše referenčna obdobje. Na to še čakamo odgovor. Potem pa dežurstvo. Eh, komisija sedaj pravi, da je dežurstvo treba obravnavati kot delovni čas. In to je, se je izkazalo tudi v sodni praksi Evropskega sodišča. Uh, ampak potem se je pa tudi izkazalo, da želijo šteti ure v dežurstvu drugače. E, po našem mnenju to ni sprejemljivo. Ves čas v dežurstvu je treba obravnavati kot delovni čas in ga tudi šteti kot delovne ure in tako bo to v skladu z Evropsko sodno prakso. Komisija Eh, je naredila neke predloge, ki se nam zdijo v pravo smer, ampak prav gotovo je treba še marsikaj izboljšati. In to velja za. Uh, uh, ob um, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, obvezni počitek in uh, druge zadeve. Počitek ne smemo odlašati, ampak ga moramo zagotoviti takoj, kot, uh, ker je za nas uh, to bistvenega pomena. Kar se tiče uravnovešanja z, držav, z družinskim življenjem, tukaj je veliko premalo povdarka uh, eh, in seveda uh, delavec mora imeti pravico. Um, zahtevati spremembe v svojem delovnem času, ampak vse to je Evropski parlament že predlagal in mi še enkrat računamo, da se bo to ponovilo. Če pa sedaj pogledamo, kakšen je predlog na mizi, ki ga je pripravila komisija po drugem ko, po krogu posvetovanj. Dejansko tukaj ne ugotavljamo, da bi prišlo do kakršne koli spremembe politike po vseh teh letih in da ni nobenega predloga, ki bi, ki bi koristil delavcem v Evropi. In zaradi tega smo v naši organizaciji, v našem stališču se odločili, da, to je novost, da eh, je treba pri. Eh, pričakovati oziroma planirati pogajanja z socialnimi partnerji, vendar z naslednjimi cilji. Želimo uh, celovit uh, eh, revozijo direktive o delovnem času, uh, želimo, da se uh, prekine uh, opt-out možnost, želimo nespremenjene referenčne obdobja in uh, želimo. Uh, popolno uh, spoštovanje sodb eh, sodišča Evropskih skupnosti glede dežurstva in njegovega obravnavanja. Hvala. Besedo ima Evropsko združenje malih in velikih podjetij, gospa Linjan Polinski, Molizinski. You, Chen, for... Hvala lepa, hvala za to povabilo. Ja, tudi mi lahko rečemo, da smo ponovno tukaj, da se bomo pogovarjali o pomembni temi direktive o delovnem času. Na začetku bi rada povedala, da je to pomembna zakonodaja za malo gospodarstvo, zlasti za konkurenčnost le tega, kajti potrebujejo več fleksibilnosti, če želijo biti konkurenčni. Pa naj grem kar takoj k vsebini naših razprav. Mi smo mnenja, da. Uh, je potrebno izvesti pogajanja s podjetji, kajti oni so pomeni socialni partnerji. Zato smo se odločili, da bomo prevzeli svojo odgovornost glede tega. Glede revidi, revizije direktive bi se prihodnost radi izognili temu, da bi dodajali neko kompleksnost tej že tako zapleteni zakonodaji, tako na evropski kot nacionalni ravni. Radi bi našli rešitve, ki bi nam nudile dobre primere za božjo zakonodajo, za boljši pristop na tem področju in da bi se izognili temu dodajanju uh, bremen in uh, birokracije za podjetja. V svojem predlogu smo se osredotočili zlasti na treh glavnih elementih. Prvi govori o nujnih prednostnih nalogah in sicer uh, razsodbe sodišča, sodna praksa sodišča in pravna negotovost, ki je nastala zaradi tega za podjetja in delavce, zlasti, ko gre za eh, dožurstvo in z njim povezan obvezni počitek. Druga tema pa je letni plačan dopust ter bolniška. Oboje je povezano zlasti z razsodbami sodišča. Tretja toma, tema pri tem, ki je pa nekako povezana s tem pristopom, ki ga predlagala komisija in pa celovitim pristopom, gre za vprašanje fleksibilnosti in referenčnih obdobij. Tukaj smo mnenja, da vsa podjetja niso v enakem položaju. Ni enake obravnave podjetij, ki jih pokrivajo kolektivne pogodbe in tista zlasti manjša podjetja, ki jih lete ne pokrivajo. Kajti v zadnjem primeru lete nimajo dostopa do možnih referenčnih obdobij, to je 12 mesecev. Danes, še zlasti po krizi, ko vidimo, kako pomembno je, eh, da se delovno direktivo uredi na letni ravni, bi po našem mnenju bilo res zelo pomembno za malo gospodarstvo, da se mu zagotovi dostop do tega 12-mesečnega referenčnega obdobja. Glede opt-outa smo mnenja, da je to pomembno. Obdržati moramo možnost opt-outa. V vsakem primeru pa Če bi imeli boljši dostop do daljšega referenčnega obdobja, potem bi na takšen način avtomatsko omejili uporabo optauta. To bi lahko bilo pravo ravnotežje. Zakaj smo se za to tako odločili, kot je rekla kolegica iz Business Europe? Želiti, eh, radi bi imeli možnost, da bi dosegli dogovor če nam bo seveda uspelo najti skupna stališča. Želimo biti realistični in pragmatični in se lotiti tistih nujnih tem, ki jih moramo rešiti. Radi bi se tudi izognili tem, eh, tem preveč celovitemu pregledu. Hvala. Merci. Hvala za Evropsko federacijo sindikatov v, socialnih, eh, v javnih eh, storitvah, gospod Richard Pur. Thank you, thank you for the invitation. Hvala. Hvala za povabilo. Najprej bi rad povedal, da je naše stališče zelo tesno povezano s tistim, kar je bilo že rečeno, kar so že povedali uh, drugi govorniki, tako da ne bom ponavljal, samo par konkretnih stvari. Najprej glede opt-outa. Uh, sindikati so uh, zaskrbljeni. In sicer to, da ne bi, gre za to posamezno možnost od, odstopanja od zakonodaje na tem področju. Kajti kdo bi lahko potem mislil, da potem res ne bomo imeli enakih možnosti po vsej Evropi na tem področju. Rečemo lahko tudi to, da je eden izmed večjih problemov pri neizvajanju te direktive zlasti eh, to, da javni organi in vodilni podjetjih ne upravljajo izvajajo dovolj dobro tega, eh, izplemljajo dovolj dobro tega opt-outa. Če bi imeli te podatke, potem bi se lahko tudi o tem pogovorili, ampak tega ni. In mislim, da je to eh, nekaj, kar eh, slabo vpliva na izvajanje zakonodaje. Sporočilo komisije predlaga, da bi v prihodnosti imeli boljšo in bolj očekovito izvajanje opt-outa in da to nekaj, kar bi morali ohraniti, jaz predlagam, da to nekako v bistvu uh, nasprotuje temu, da bi to bila potem boljša zakonodaja in verjetno ma, predstavniki malega gospodarstva ne bodo najbolj navdušeni nad tem. Če želimo imeli neke, imeti neko realistično idejo o tem, kako izbrati, kje to izbrati, v katerih sektorjih in jasno idejo dejstva, da so posamezniki svobodni in se to podpišajo ali ne, zdi se mi, da potem bomo potrebovali pa res bolj, uh, ve, ve, več podrobnejših in pravil informacij triko glede opt-outa. Glede um, dežurstva pa mislim, da je tukaj bilo čisto jasno rečeno. Sindikati so mnenja, da jim je sodišče dalo pomembne pravice in zato bodo tudi vse predloge, ki bi šli v smeri, uh, da bi to se zmanjšalo, zavrnili. Ideja, uh, da bi imeli bolj sodoben pristop k delovnem času, pa je po mojem mnenju taka, da nas to ni prepričalo, ker zato, da želite, želijo nekateri preveč spremeniti direktivo. Zdi se nam, da če pogledamo zahteve 24 ur v postoritvah v, javnih, eh, v javnem sektorju in če pogledamo potem zmedo v kmetijstvo in potrebo potem v proizvodni, tudi po 24-urni proizvodni. Vse to je bilo vzpostavljeno že preden smo imeli to direktivo, zato se nam zdi, da je ta direktiva ima fleksibilnost, ko gre pokrijo vse to. Ni pa nam jasno, oziroma da ni nam bilo pojasneno, tako strani komisije ali delodajalcev, kaj se bo dejansko spremenilo, tako da res potrebujemo nov pristop tukaj. Tudi ko glede javnih storitev, ko gre za delovnega časa in dežurstva. Nov pristop, ki je tukaj potreben, je takšen, da se osredotoča v prvi vrsti predvsem na uravnoteženost uh, z družinskim življenjem. Sindikati pravijo, da uh, obstaja trenutno v javnem storitvu kriza najemanja in tudi obdržane delovne sile, ravno zaradi tega, ker delajo predolgo, ker je preveč dežurstav. In ideja za to je, da ne bi obravnavali teh problemov, eh, čeprav in da želite ustrajati s tem opt-outom in eh, s tem, da se zmanjša vloga razsodb sodišča. To nasprotuje tisti osnovni ideji, da bi imeli bolj sodoben pristop pri tej direktivi v drenem času. Na eh, področju bolnišnic smo imeli eh, veliko pogovora o tem in tudi tam bo ravno delovni čas zelo pomemben. Mislim, da je mogoče, da bi socialni partnerji v sektorju tudi te teme pogledali, jih preučili in poskušali najti rešitve. Glede ugotovitev poročila Lloyds in a, eh, pri svojo vplivo pa mislimo, da na velik, veliki meri ne samo, da ni dalo streznih dokazov za podporo tega, kot smo že večkrat slišali, strani komisije je dalo podporo argumentov sindikatov, da bi ohranili omejitve v delovnem času tako, ko gre za samo število ur varnosti, varnosti pacijentov, pa tudi ravnoteženosti z družinskim življenjem. Če pogledamo rešitev tega posod v Evropi, je dejansko tukaj vprašanje tega, kaj je realistično če pogledamo opt-out, je to zlasti država, ki se to specifično ohranja v storitvah na področju zdravstva in socialnih storitev. In če želimo, da bo res uh, ta direktiva imela nek inovativen pristop na vprašanje, ki so povezana z državstvom, je potrebno odstaviti potrebo po opt-outom. Verjetno ne bo to nerealistično kajti mislim, da bi ta opt-out morali omejiti, da se ne bi preveč široko uporabil. Najbolje bi ga bilo tudi odpraviti. Hvala. Merci. Hvala lepa za Evropski center za podjetja, za udeležbo uh, tudi storitev splošnega interesa, gospod Hers Peterson. Hvala, hvala tudi za priložnost, da ste mi dali možnost, da govorim v imenu CEP-ja predstavim vam bo nekam glavni točk eh, glede od naših odgovorov in posvetovanj. Predstavim vam tudi, kje smo v procesu revizije oziroma pregleda te direktive. Na trgu dela je prišlo do pomembnih strukturnih sprememb po zadnjih 20 letih, odkar je bila sprejeta direktiva o delovnem času. Za delodajalce v javnih službah pa veljajo še vedno enake zahteve kot prej. Istočasno so se pričakovanja državljanov glede kakovosti in fleksibilnosti storitev, ki jih prejmejo, povečala. Delodajalci v javnih storitvah se nanašajo na delovno silo, da zagotavljajo storitve eh, za državljane. To velja tako v zdravstvu, pa tudi v drugih sektorjih, vključno z socialnimi oskrbo, eh, reševalnimi postajami itd. Mi smo mnenja, da bi vsakašna bodoča revizija, revizija te eh, direktive morala dobro skladiti varnost in zdravje in upoštevati tako delodajalce kot delavce. To bi potem lahko pozitivno vplivalo na dostop do in kakovost teh javnih storitev. Ni nobena skrivnost, da je vprašanje dežurstva eh, velik, velik, velika skrb vseh na tem uh, storitvah. Javne storitve je potrebno načrtovati okoli potreb eh, javnosti. Te morajo imeti dostop do teh storitev, kot so naprimer gasilci, zdravstvo, izobraževanje, komunalne storitve in tako naprej. In ta dostop mora biti omogočen vedno. Uh, delovni vzorci so takšni, da jih moramo odkratno s tem načrtovati, se pravi, določene zahteve, hkrati pa upoštevati tudi zahteve glede varstva uh, in zdravja zaposlenih. Mislim, da bi morali biti tukaj eh, bolj upoštevati tudi potrebe delodajalcev eh, v tem sektorju. Podariti moramo, da se moramo sredotočiti zlasti na na te delodajalce zaposlene v posvetovanjih, pa tudi pri izdelavi potem vseh spravljajočih, kot tudi kasnejših dokumentih. V drugi fazi posvetovanj vse upamo, da bomo lahko pričeli s pogajanji o reviziji te direktive CEP, je že odgovoril na prvi fazi pogajanj, tam smo zagotavljali možnost, da bi našli dobro onteženo rešitev za vse sektorje po našem mnenju, namreč je ta direktiva nekaj, kar zadeva celoten trg dela in ne samo neke specifične sektorje. Če sedaj pogledamo obseg eh, za pogajanje, mi smo v drugi fazi pogajanj povedali, da bi nova direktiva v drenem času morala rešiti vprašanje dežurstev in obveznega počitka, pa tudi druga vprašanja, ki jih mora rešiti. Podarili smo, da je obseg za pogajanje nekaj, o čemer morajo to učiti socialni partnerji sami, trenutno razpravljamo na interni ravni v našem CP-ju o tem, kaj bi morali biti naši prihodni koraki in veselimo se že, da bomo pričeli pogajanja eh, o tem naprej. Hvala. Merci beaucoup, merci à chacun. Hvala lepa. Hvala vsakemu govorniku. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu. Hvala lepa, Rad bi se zahvalil tudi vsem gostom, da so prišli sem in pojasnili svoje stališča, slasti, glede na to, da se nahajamo sedaj v tej fazi celotnega procesa. Predstavili so nam neke konkretne ideje. Po mojem mnenju je nekaj najpomembnejše, kar lahko sedaj sam storim, to, da vam pokažem, da parlament spoštuje postopke ki so določeni, mi ne bomo posegali v ta proces. Seveda moramo doseči dogovor in če želimo delati v smeri nekega konsenza med socialnimi partnerji, potem to seveda pomeni, da nam je uspelo rešiti pomembno trnavo vprašanje. Če pa želimo, da se bi to zgodilo, potem bo potrebno nekatere stvari, katere smo danes slišali, potrebno še bolj podrobno predelati. Slišali smo kar nekaj zelo podrobnih idej in a, poslušati je res treba vse, ki so tukaj upleteni, vse deležnike in slišati res vsa stališča. Rad bi vas opomnil, gospa predsedujoča, da so naše izkušnje do sedaj že pokazale, da smo se veliko naučili in tako vemo, katerih napak se moramo izogniti. Kolikor vem, so tukaj nekateri posamezniki, ki se približujejo te direktivi z njimi, sodelujemo znotraj okvira, ki je zelo omejujoč, če gledamo zlasti kontekst, ki ga določa um, Lizbonska pogodba. To je seveda direktiva. Glavni cilj in namen le te pa niso beležili ne komisije, kot ne kater koli drug izmed odeležencev. Namreč cilj je zaščititi zdravje de delavcev, zagotoviti varnost delavcev. In prepričan sem, da bomo imeli veliko pomenih sprav tudi o jedrski energiji, naprimer, ki je nekaj, kar nas tudi vse skrbi. Če pa bomo govorili o delovnih pogojih, v jedrskih elektrarnah, govorimo o eh, zdravju in varstvu predelov teh delavcev. Zagotoviti moramo, da bomo delali v smeri nekega eh, učinkovitega in eh, legitimnega cilja. Vsa podjetja bodo tudi morala razmišljati o drugih legitimnih potrebah Če pa sedaj pogledamo to konkretno direktivo, je pravna podlaga takšna, da temelji na zaščiti zdravja in varstva delavcev in to je temeljni element. Tako mislim, da ne bi bilo dobro, da določamo cilje, za katere mislim, da bodo v bistvu sekundarnega pomena, že kar takoj začetka. Ne smemo si določati, določati cilje, s katerimi bi zamenjali ta osnovni cilj, to je zaščita zdravja in varstva in varstvo delavcev. Evropski parlament je, zelo uh, radodarno varuje nekaj, kar, na čemer smo delali več let in ne smemo pozabiti, Evropa obstaja in uspešni smo lahko samo, če se tega stalno spominjamo. O tej direktivi smo razpravljali že zelo veliko krat. Jasno je, da je raven Evropske unije takšna, da moramo te teme obravnavati na takšen način in ne samo na neki nacionalni ravni. Gre za zakonodajo, ki mora veljati za vse državljane v EU, za vse delovce v EU. Mi imamo namreč listeno o temeljih pravicah. Zagotoviti moramo, da bodo ljudje delali pod enakimi pogoji, pod enakimi pogoji, kot jih določajo standardi, ki jih imamo. Ne moramo kar reči, da bi imeli neka odstopanja na nacionalni ravni od evropske zakonodaje, tudi če gre za zakonodajo na socialnem področju, ki ureja te teme. Če bi to ignorirali, potem bi pomenilo, da je ta direktiva neuspešna. Ne glede na to, kaj bomo storili, bo sodišče vsakemu postavilo svoje mesto. To se je zgodilo že v preteklosti in to je nekaj, kar mislim, da razumejo vse države članice EU. Vsakdo, ki podpiše pristopno pogodbo, se zaveda, da vstopa v skupnost, ki temelji na vrednotah. Tam veljajo odločene pravice in obveznosti, ko gre za delavce. Vedeli so tudi, da podpisujejo neke minimalne standarde. Evropska unija ni le trg, je politična skupnost z določenimi standardi in določbami, ki jih ne smemo kar pozabiti ali ignorirati. Se zaključi, gospa predsedujoča, bi povedal naslednje. Vsi člani parlamenta morajo gledati oziroma delati skladno z obvezami, ki jih določa pogodba, lista na temeljnih pravicah, številne mednarodne pogodbe in konvencije, ki jih potrebujemo in ki smo jih podpisali, zato da bomo lahko ustrezno regulirali delovne pogoje, ki urejajo naše življenje in delo. Nisem vesel, sedaj, ko sem vse to slišal, ampak zdi se, kot da nekdo namiguje dejstvo, da je sodna praksa sodišča takšna, glede na spoštovanje delovnega časa, problem. In ne vem, kako je to mogoče, da od leta 2003 komisija ni uspela revidirati direktive oziroma pripeljala določene države pred sodišče, ko gre za tiste države, seveda, ki ne spoštujejo teh določb uh, in pa zakonov. Slišali smo, da določeni pač ne delajo skladno z direktivo in da imamo določene delavce, ki so morali tudi podpisati to klauzulo uh, o neudeležbi. Vidimo, da se sodna praksa ne upošteva v vseh državah članicah in sprašujem, zakaj ni komisija teh držav peljala pred sodišče in jih tožila. To sprašujem predstavnika komisije. To je obveza in naloga komisije. Ona mora takšne države tožiti na sodišču kajti take države so že obvestili in jih opozorili, da tega ne izvajajo skladno z zakonodajo. To smo slišali od različnih komisarjev in ljudi, ki so odgovorni za to. Pravijo, da pogajamo se v različnih temah, ampak držav pa nismo peljali pred sodišče, zato ker poskušamo najti neko poravnavo. In ta argument smo slišali že večkrat v letu 2003, zadnjih osem let torej in zakonodaja skupnosti še vedno ni dovolj dobro upoštevana in nihče dejansko ne dela tisto, kar bi moral delati. Ne delajo skoraj skladno z svojimi obvezami. Pa še zadnji komentar. Poskušamo biti optimistični in uh, verjeti v dobro voljo. Čeprav včasih, ko slišim takšne argumente, postanem čisto pesimističen. Ampak kot sem rekel, poskušamo biti optimističen in omenil še eno stvar, ki jo je reklo Združenje za malo gospodarstvo. Ja, mislim, da imamo še dovolj manevrskega prostora in da bomo lahko našli neke eh, razumske rešitve. Podjetje namreč rabijo več fleksibilnosti. Kako pa bi to dosegli? To lahko storimo na veliko različnih načinov. Torej, to lahko naredimo tudi na drugačen način. Vemo, da morajo podjetja iz, izpolnevati zahteve, ki veljajo na trgu, ampak tukaj ne smemo imeti nekih ideoloških idej. Gre torej za temeljne pravice, maksimalno število delovnih ur, ki velja v Evropi. Ljudje govorijo o realizmu, pragmatizmu, ampak mogoče bi pač rekli, takšen je maksimalni delovni čas in potem smo se do tega fleksibilni tukaj bi lahko našli neke alternative in prepričan sem, da če, prepričan sem, če, bi, se vrnili, če bi se razprava vrnila nazaj v Evropski parlament, da bi našli rešitve za to. Odmakniti se moramo od teh nekih maksimalističnih idej in najti bolj praktične rešitve. Enako velja tudi, ko gre za dežurstvo rešit, uh, pro problem oskih grl bi tudi lahko rešili na takšen način, torej z dežurstvi. V tistih primerih, ko je potrebna stalna, uh, stalno zagotavljati storitve. Če pa pogledamo ure, pri tem. Pa lahko uh, si pogledamo to, da so ponekod našli drugačne rešitve. Namreč imamo v direktivi tudi člene, ki omogočajo posamezne rešitve za posamezne sektore, če se v določenem sektorju pojavijo težave. Ampak tukaj moramo biti previdni. Namreč to je odvisno tudi od pristopa, ki ga bomo sprejeli. Zagotoviti moramo namreč reševanje problemov in ne ustvarjanje novih problemov. Uh, In sedaj res čisto zadnji komentar, gospa predsedujoča. Mislim, da bi bilo res nesmiselno, če bi poskušali rešiti problem tako, da bi se vrnili nazaj v preteklost, v tiste čase, preden smo imeli EU ali preden smo imeli listeno temeljnih pravice. Ali preden je obstajala tudi Mednarodna organizacija za delo, ki je določila te ta pravila ali še celo preden smo imeli sploh kakršnakoli zastopanje pravic delavcev, sindikatov itd. Torej v čas, ko ni bilo nikogar, ki bi lahko pomagal pri reševanju sporov in konfliktov, ampak resnično mislim, da ne bi bilo dobro, da bi šli tako daleč nazaj. Če bi šli tako daleč naprej, potem verjetno ne bomo uspešni, ampak bomo verjetno šli poti k neuspehu. Hvala lepa, gospod poročevalec. Upam, da ne bodo vsi za vami govorili tako dolgo kot vi. Gospa Šröder in potem gospod Uri. Gospa Šröder. Ja, jaz razumem to seveda. Hvala lepa. Ja, jaz to popolnoma razumem, razumem poročevalca in tudi njegov čustveni pristop. Kaj je to, kar je komisija tukaj predstavila, je provokacija parlamenta odbora in uh, zato lahko popolnoma razumem, zakaj je gospod Cerkas odreagiral tako, kot je odreagiral. Komisija niti enkrat v svojem prispevku ni omenila besede zdravstvenega varstva na delovnem mestu. Pa to je pravna podlaga. Niti enkrat ni komisija povedala nič o tem, uh, kakšen je. Kakšno stališče tega parlamenta? Pa parlament to stališče ima, sicer ni uspel v pogajanjih uveljaviti svojega stališča, ampak to ne pomeni, da stališča nima. In v svojem stališču se navezuje na pravno podlago te direktive. Že iz pisnega prispevka komisije je jasno, da lahko dobimo vtis, da je komisija mnenja, da če veliko ljudi vozi čez rdečo luč, potem lahko preprosto odpraviš eh, semafor in povoziš eh, pešce. To je stališče komisije. Koga se sploh ščiti z eh, to direktivo? Zaščititi bi morali delavca, tako da ta ne bi utrpel zdravstvene škode. In zlasti, ko gre za občutljiva področja, zdravstvo, gasilci, Eh, tukaj je potrebno zagotoviti zdravstveno varstvo. Potrebujemo takšno okvirno zakonodajo, ki bo skladna z zdravstvenim varstvom. Z opt-outom bi preprosto vzeli vsakršno moč eh, centralni vsebini te direktive. moramo razmisliti o tem, kako lahko ohranimo ta zna, zaščitni značaj. Torej, to zaščito, tukaj popolnoma podpiram uh, poročevalca, je najbolj pomembna. Imamo študije, ki govorijo o tem, da če imaš manj delovnih ur, torej, če opravljaš samo delovni čas 30 ur na uh, teden, potem um, tudi moramo najti rešitev, kako lahko najdemo rešitev za ta opt-out. To je bila prehodna rešitev in sedaj že predolgo obstaja. Merci. Hvala lepa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 ta povzetek pregleda konflikta interesov, konflikta vrednot. To sem že večkrat slišal in v bistvu niti nisem slišal kaj dosti novega. Ne vem, zakaj bi sedaj ta poskus tokrat bil bolj uspešen kot pa tisti poskusi v preteklosti zato ker pač želimo podati neke humanistične, spektakularne izjave. Predstavnik, pa sama predstavnica Business Europe je bila konstruktivna. Rekla je, da bi morali identificirati posamezne točke in videti, kje lahko prije do napredka, da se moramo sredotočiti na tiste točke, kjer bi lahko napredovali če bomo izvedli ta napredek, potem pa bomo lahko nadaljevali s svojim delom. Ko že slišimo ta vprašanja, mislim, da bi morali te potem zelo podrobno preučiti. Gre za interese, ki so v konfliktu en z drugim. Govorimo o pristojnostih uh, skupnosti in držav ni čisto jasno tukaj. In če želimo napredovati, potem bi potrebovali bolj potrobno zakonodajo, zakonodajo, ki bi bila bolj natančna o teh posameznih delovcih, eh, samostojnih, samozaposlenih, aktivnih, eh, pasivnih, eh, plačanem dopustu, bolniški. Torej, cel kup pojmov, ki jih še vedno nismo ustrezno definirali te definicije, ki zaenkrat obstajajo, glede teh pojmov, so zaenkrat v Evropi zelo raznolike. Gre torej za svežen, glede katerega bi morali izvesti primerjalne študije, poglobljene študije, tako da bi bilo bolj drobno, bi bolj dobro poznali te pojme. Pročiti torej moramo posamezne uh, m, sektorje, naprimer samo zaposleni, ti delajo kot um, neke delavci, ki pa so formalno gledano uh, neodvisni, čeprav imajo neka navodila in tako naprej. Enostavno ni nam še uspelo zagotoviti jasnih smernic uh, v zakonodaji glede tega in to moramo rešiti. Enako velja tudi uh, za dežurstva. Tukaj bi tudi ta problem morali rešiti, ampak veliko krat se ljudje naraj kar izognejo temu. Še ena stvar, ki nas skrbi. Tudi torej, tukaj ne vidim nič novega. Evropska unija se je obvezala k prožni varnosti na torej, de, trgu dela, da bi torej imeli takšen trg dela, ki bi bil bolj fleksibilen. Govorili smo o strategiji 2020 in eh, da bi morali biti bolj konkurenčni, bolj prilagodljivi. Nismo pa točno povedali, kaj bo to pomenilo. Tako da ne gre tukaj za, tukaj za naključiti, če kdaj kar 16 držav se odloči za opt-out, ostali pa so naše neke druge rešitve, ki so prav tako polni domišljije. Mislim, da bi različne oblike ureditve delovnega časa, uh, ki jih najdemo v državah članicah, so, da so vse te dokaz tega. Gre za soodločanje, to pomeni, da moramo sodelovati teh prizadevanjih. Če 16 držav članic sprejme stališče, ki je drugačno od našega, potem ne vem, kako bomo našli oziroma dosegli nek konkreten rezultat. Verjetno bo tudi potrebno nekaj popustiti, sklepati kompromise. In uh, ti kompromisi so lahko tudi zelo boleči za vsakega ampak sveda lahko pa si še naprej prizadevamo, ampak zaenkrat nismo do, dobili opogumljajočih argumentov in ne vem, kako bomo uspeli doseči nek konkreten rezultat. Za zaključek. Mislim, da bi najboljša rešitev bila, da bi spodbudili države članice, pa tudi nas same, da bi si zagotovili neke bolj jasne smernice za tista področja, ki ši, kjer še nimamo zakonodaje, oziroma kjer bi potrebovali bolj jasne ideje o urejanju delovnega časa, zdravja delavcev, varnosti delavcev. Najti moramo področja, kjer imamo neko možnost a, doseganja dogovora. Mislim, da bi bilo čisto odveč, da bi ponovno organizirali ognemet, kjer bi potem kateremu bi sledil spektakularni propad. Kajti niti najmanjših pogojev nimamo, da bi lahko dosegli rezultate na tak način. Biti bomo morali bolj ustvarjalni, odločeni, tako da bomo lahko dobili praktične rezultate. Hvala. Hvala, gospod Tomas Mann, potem pa še gospod Kerk. Frau Vorsitzende. Hvala, gospa predsednica. Gospa Velik je povedala, da se je zdi, kot da posluša nek državu, da tako ali tako že vse poznamo in uh, tudi ostali kolegi so povedali podobno, torej to, da se je malo spremenilo. Uh, kolega Sarkas je povedal, da imamo že 8 let uh, isto lajno in pravzaprav uh, obstaja tukaj veliko ritualiziranih procesov. Ampak to ima upraviti s tem, da v državah članicah obstajajo različne izkušnje, vedno znova se, se vračamo na to. Uh, ampak okvir ostaja. Varstvo in pa varnost pri delu moramo razmisliti, kako narediti sedaj korak naprej. Um, rekli smo, da bi potrebovali obsežno predelavo direktive. Biznis Europe je povedal, ne vse mora stati tako kot tu, ampak uh, tudi pri opt-outu se naši predstavniki ne strinjajo, uh, e, kaj ti pravijo 16 držav članic je to sprejelo in uh, sedaj čaka na to, ali bo prišlo do do postopka kršitve pred Evropskim sodiščem. In uh, potem spet drugi se zazima proti opt-outu. Kako se da izpraviti vse ta različna, različna stališča? Uh, sam uh, sem bil član spravnega odbora, tam smo se pogajali cele noči o tem, da bi našli nek kompromis. Um, ampak uh, nismo prišli do končnega rezultata. Skušali smo že poskrbeti za določene spremembe, morda, ni, morda pa niso bile dovoljšne. Vendar pa mislim, da se možnosti še niso zapravljene. Gospa Vernek, vi ste govorili o tem, da obstaja jasen vidik spola, tudi naprimer v bolnišnicah ali je to res tako pomembno, eh, medicinske sestre, negovalci, vozniki. Eh, tukaj vemo, da je žensk malo, po drugi strani pa imamo veliko eh, pomočnic zdravnikom, ki pa imajo nek drožen pomen. Zato me zanima, kakšen pomen ima ta vidik spola. Drugo vprašanje za kolega Silvo iz uh, Evropske komisije, povedali ste o tem, da obstajajo posvetovanja. Dobro, lepo in prav, ampak sam ugotavljam, da v številnih posvetovalnih postopkih, ko se jih te izvaja, na koncu eh, tisti, s katerimi se je nekdo posvetoval, sploh eh, se več ne prepoznajo potem v zaključkih teh posvetovanj. Eh, kako lahko pride do tega? Kako bi lahko uh, tukaj eh, spremenili ta postopek? Kako resno smo mislimo s tem postopkom posvetovanja? To je pomembno področje, ki ga je potrebno poštevati. No, tukaj se bom ustavil zaradi časovne omejitve. Eh, potem eh, kolega Serka se je govoril tudi o dežurstvu. Um, povedal je, da tukaj obstaja možnost rešitve. Tudi tukaj obstaja možnost, da smo na sektorski ravni prožni. Ali ne bi bila to možnost, ki bi jo lahko tudi izvajali in prenesli na druge, um, na druga področja? Tam bi nastali ti elementi fleksibilnosti, ki pa jih je možno uh, izkoristiti šele, če imamo socialne partnere na svoji strani. Ali bi to lahko bil izhod iz teh pesimističnih izjav, ki so jih podali poslanci. Torej, želimo si, da bi šli korak uh, delje. Slišali smo, da evropski dialog tega ne more rešiti vsega, ampak um, vseeno morda tu obstajajo druge možnosti. Gospod Clark. Hvala. Zanimivo je, da je poročilo komisije um, so ugotovili, da 16 držav 27 še vedno želi opt-out in to ni neka manjšina, ki bi blokirala vse skupaj. Če 16 držav članice želi opt-out, potem bi to moralo tej uh, družbi nekaj povedati o uh, možnosti opt-outov in pa o, o direktivi o uh, delovnem času. Uh, države imajo tukaj svoje, uredbe, uh, svoje ureditve in mislim, da bi moralo biti še naprej to omogošeno. Druga točka, gospa predsednica. Um, torej, ta delovni čas je zelo plival na um, zdravstveni poklic, uh, dobro, uh, vozniki si seveda morajo vzeti čas za počitek. Uh, To je res, ampak ali se zavedate, da so v Združenem kraljestvu 700, je 700 zdravnikov zapustilo svoj poklic, saj so zaključili medicinsko univerzo, na to so še v bolničicah uh, želeli šolati se zdravnike, potem pa si jih je ta direktiva v delovnem času prisiljala, da so nehali, preden bi sploh lahko končali svoje kvalifikacije. Ti zdravniki vajenci niso. niso opravljali eh, nekega pomembnega dela, ampak so preposlušali, opazovali, pomagali in kako lahko rečemo, da to, da to ne predstavlja zdravstvenega problema za uh, naše ljudstvo. Mi smo izgubili 700 zdravnikov kar tako in to ne more biti nekaj dobrega za zdravje preostale populacije. Hvala. Filip. Gospa Krimadeli, potem pa gospod Stinjo. Hvala. Rada bi se zahvalila sindikatom, ampak ne razumem, zakaj bi imeli ta odstopanja, čisto realno gledano. Kakšno sveto pa živimo, ali je danes treba delati več in zaslužiti manj, poleg tega pa še slabšati svoje eh, zdravje. Ampak v kakšnem svetu pa res živimo, to je prva stvar. Druga, strinjam se s gospodom Serkasom. Vsaj to direktivo treba spoštovati. nasprotju s predgovornikom, mislim, da je 15 držav, ki ne spoštujejo te direktive. Mislim, da so čisto odrezani od realnosti. Spoštovati moramo to, kar pravi sodišče, sodniki in eh, sprejeti to odločitev. Po mojem mnenju je čisto jasno danes in zelo pomembno je upozoriti na to, gospod Sarka, se je to dobro povedal. Zdravje in varnost morata biti v osrčju te direktive. To je minimum. In ne moremo se tega kar uh, znebiti. Hvala. Steven Jungs, gospod Steven Jungs, potem pa še gospod Kristensen. <clears throat> Uh, Hvala, predsednica socialnim partnerjem želim veliko uspeha, čeprav se mi zdi, da je prva uvira ta, da bi najprej izpogojevali mm, obseg eh, pogajem. Na kratko, v zvezi z argumentom, da potrebujemo fleksibilnost. Povedano je že bilo, da če se ogledamo direktivo, obstaja cela vrsta sektorskih in pa posebnih eh, poklicnih eh, izjem v vsebini te direktive. Sam sem bil član tega odbora leta 98, ko je bila direktiva prvič sprejeta in države članice, ki so takrat bile vpletene v pogajanja, so želeli narediti direktivo kar najbolj fleksibilno. Zato imamo posebne izjeme, zato imamo družbo v delovnem času in pa izjeme v členu 17. Mi smo poslali svežen predlog v svetu in ti predloge niso bili upoštevani. Um, predlagali smo um, podaljšanje prehodnega obdobja, ampak sindikati so nas kritizirali. Večina držav sploh noče nobene regulacije delovnega časa. In za številne milijone delavcev v Britaniji um, je to realnost. Um, in uh, sedaj se bom navezal na, na nekaj, kar je povedala Elizabet v svojem vprašanju. Komisija je dejansko varuh pogodb. Od leta 2003 imamo naslednjo situacijo, kakor bi dopal Anders. Ali je res, da edini korak, ki ga lahko vzame komisija postopek kršitev proti določenim državam, morda bi potrebovali. Eh, nekaj informacij tudi o tem, kako postopajo ti postopki zaradi kršitve pogodbe proti državam članicam. V britanskem pravu obstaja uh, sredstvo pravosodne revizije, ko se lahko vprašamo, ali je mm, zakonodaja bila kršena v določenem pogledu. Uh, Tega pa v Evropi ni, komisija ne more pred sodiščem prever, preveriti, ali obstaja neskladnost med trajnim opt-outom uh, od te direktive o zdravstvu in pa varnosti. Mi govorimo o zakonodaji na področju varstva in zdravja in govorimo o o 16 držav članic, ki se odloča proti zaščiti, ki jo nudi ta direktiva. To je nesmisel. Ali lahko komisija kakorkoli preveri to neskladje pred sodišče? Kristjansen, vi, madam Blinkevič, vite, mr. Kristjansen. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem socialnim partnerjem za njihove predstavitve in sem nekoliko nervozen. Resnično smo v slepi ulici. To sem razbral tudi iz pripomb različnih političnih skupin. Dejansko gre za nek paradoks. Komisija želi prispevati k temu, da tiste države, ki kršijo pravila, zdaj pravzaprav dobijo pomoč. Ne želimo ustvarjati boljših pogojev za tiste, ki želijo imeti zgornjo mejo za delovni čas ali želijo poskrbiti za svojo varnost in zdravje. In če socialni partnerji in pa parlament sedaj želijo prispevati k rešitve problemov v zvezi z dežurstvom, z dopustom, z bolniškim dopustom in tako naprej, potem bi morali socialni partnerji najprej povedati,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 hvala. Zelo pomembno je bilo vključiti to točko v dnevni red našega odbora. Pričakovali smo, da bo dosežen napredek. Ko gre za pogajanje o direktivi o delovnem času, slišali smo mnenja socialnih partnerjev, za mnenja sem seveda hvaležna. Mnenja se razhajajo, nekateri zastopajo določena stališča, drugi spet druga stališča in eh, zato bo zelo težko najti kompromisno rešitev. Seveda, ta vprašanja prizadevajo vsakega izmed nas, vsako osebo, ki dela v katerikoli izmed 27 držav članic. Od leta 2004 se je moja država Litva pridružila Evropski uniji. In od takrat sem lahko delala kot eh, ministrica za socialno, socialne zadeve in delo. Zato sem veliko sodelovala s socialnimi partnerji v Litvi in vsakič, ko smo morali iskati kompromis, nismo mogli preprosto reči, da bomo imeli nad, da bo določen delavec imel nad ure, Vse so ti delavci v šipkejšem položaju vse čas in zato je težko od njih pričakovati dobre rezultate. Zato moramo oceniti spremembe na delovnem trgu, oceniti moramo ulogo delovnega trga danes in eh, se vprašati, kako bo to vplivalo na naše desetletne cilje. Zdravje delavcev je ena izmed naših prednostnih nalog. To ni nič spornega. Potem sprava družinskega in pa poklicnega življenja, tudi to je zelo pomembno, da tako moramo oceniti dinamiko in pa posebnosti današnjega delovnega trga in pa posebnosti, ki obstajajo v, določeni, v določenih državah članicah. Obstajajo različne razmere v državah, kjer obstaja presežek delovne sile in pa v tistih, kjer obstaja pomankanje delovne sile. Uh, situacija socialnih partnerjev je prav tako različna v takšnih državah. Zato morajo tudi socialni partnerji predstaviti svoje predloge za rešitve. Vsak delodajalec, vsak delojemalec mora imeti možnost nadzora nad svojim delovnim časom. Um, škoda je, da nam v vseh teh letih ni uspelo najti rešiteve. In uh, da to vprašanje še vedno ostaja brez odgovora. Dve vprašanji bi rada postavila povabljencem. Prvo, koliko razumem, se boste obvezali v to, da bi poskušali najti dogovor med socialnimi partnerji in zato sprašujem Business Europe, ali je to zato, da bi pridobili na času. Koliko sem lahko razumela ta ideja pogajanj med socialnimi partnerji ni več aktualna, namreč zelo malo je možnosti, da se boste sploh lahko dogovorili, tako da se sprašujem, zakaj ste se sploh odločili za to. In drugič, govorili smo o sektorskem pristopu in koliko razumem, ta pristop niti mogoče ni več aktualen in zanima me, kateri pogoji so volili k temu, da ste se temu odrekli. Že sedaj zamujemo pet minut, veliko vas je, še komisija bo govorila, vsak ima na voljo dve minuti in pol, tri minute. V obratnem smislu bomo začeli, torej najprej gospod Person. Uh, Hvala, gospod predsednica. Samo na kratko, zahvaljujem se vsem članom odbora, ki so podali svoje pripombe. Želel bi se osredotočiti v glavnem uh, na vprašanje dežurstva, ki sem ga omenil že prej. To je velika skrb za javne delodajalce, čeprav obstajajo tudi druga odprta vprašanja. Omenjeno je bilo, da bi morda lahko našli tu neko rešitev, za naše bistvenega pomena, da rešitev najdemo in videli bomo, ali nam bo to uspelo. Seveda tukaj obstajajo tudi druga odprta vprašanja. Potem možnost opt-outa. V svojem odgovoru smo povedali, da nismo navdušeni nad avtom, ampak če je. Ampak, če bi obstala možnost, zato bi si želeli zmanjšati možnosti opt-outa. No, to sem želel povedati že prej, ampak zaradi časovnih omejitev mi to ni uspelo. Eh, že v prvem srečanju smo želeli rešitve ki bi horizontalno zajemali vse sektorje. In upamo, da bomo kmalo začeli z pogajanji. Prav gotovo ne bo lahko najti dogovor. Ampak moramo vsaj poskusiti in morda bomo uspeli najti rešitev. Hvala. Hvala. Gospod Richard, Paul? Uh, to respond to a... Hvala. Naj odgovorim na nekaj specifičnih vprašanj. Jasno je, da kljub direktivi še vedno obstaja 20 milijonov delavcev v Evropi, ki delajo več kot 40 ur na teden. In to predstavlja veliko grožnjo za zdravje, za varnost, to ne omogoča um, uravnovesja z. Um, družinskim življenjem in tako naprej. Če imate dolge delovne ure, potem to otežuje um, rešitev problemov v zvezi z uh, družinskim življenjem in pa enakostjo spolov. Potem strinjam se s CP z uh, dejstvom, da če bi lahko eh, odpravili problem dežurstva, potem bi bil to velik, nastop, velik napredek pri uh, odpravljanju možnosti opt-outov številne države so uvedle opt-out in ne vemo, v kolikšni meri ga uporabljajo. Če si ogledamo podatke združenih držav, se opt-out uporablja v zelo omejenih primerih. In v glavnem uh, je predvsem dežurstvo tukaj problematično. Mislim, da bi postopom lahko začeli od. od odpravljati opt-out, če bi rešili probleme v zvezi s tem. Hvala lepa. Gospa Liljana Volosinski. Hvala. Tri točke so bile omenjene vprašanje opt-outa, tam sem že povedala v prvem prispevku. Obstajajo načini, kako bi zmanjšali uporabo opt-outa zlasti s tem, da bi se rešili vprašanje dežurstev in tem, da bi podaljšali referenčno dobe na 12 mesecev, da bi stvari urejali za zakonodajno nacionalno ravni in nad kolektivnimi pogodbami. Pa nekaj, kar je povedal gospod Sarkas. Uh, Evropski parlament je predvidel v svojem prejšnjem predlogu in prejšnjih pogajanjih tudi posebna plačila za dežurstva. Uh, In eh, vesela sem, da tukaj podpirate naše stališče. Drug vidik, pravna podlaga zlasti eh, ta vidik zdravje, varnost. Vesela sem, da je potravna podlaga za direktivo eh, in tudi prva dimenzija tega, da je treba zaščititi zdravje delavcev in da upoštevamo tudi nove vidike in pa razvoj načina dela, ta je sedaj bolj prilagodljiv, bolj fleksibilen, kar pomeni tudi na drugi strani več konkurenčnosti, bolj, več tekmovanja med podjetji v globalnem svetu. Pa še gospod Kristensen je rekel oziroma vprašal, kateri so tisti sektori, kjer je potrebno delati več kot 48 ur na teden. Ne gre za vprašanje več ali manj kot 48 ur, ampak poprečnega izračuna ur kajti so nekod tisti vrh, viški proizvodne, ko je potrebno delati več kot 48 ur, potem drugič pa delajo manj, ker je pač manjša aktivnost. In a, vsa podjetja bi morala imeti nek poprečni izračun na koncu, da priti do teh 48 ur na teden. Hvala. Merci, um... Hvala. Gospod, gospa Warmek. Um, the... Hvala lepa kar se tiče uh, kolektivnih pogodb v sektorjih ali v večjih sektorjih. Hm, vedno govorimo o večsektorskih kol kolektivnih pogodbah. Mislim, da je potreben obširen, obširna revizija, saj govorimo o pomembnih vprašanjih za vse delavce v Evropi. In želimo dobiti neko popolno sliko. Imam odgovor za vas, gospod eh, Mann, v zvezi z eh, enakostjo spoloma. Mislim, da bi morali eh, dovoliti dovolj fleksibilnosti tako za, mos, za moške in ženske in želimo si povezavo z 23. členom pogodbe, ki je sedaj pravno zavezujoč. Od začetka prejšnjih pogajanj pa ne. Če se ogledamo številke, še vedno obstajajo primeri, da ko se rodijo otroci, delajo moški več kot pa trenutke v istem času, kot pa ženske v istem času. Kar se tiče referenčnih obdobij, še vedno ni jasno, v katerih sektorjih potrebujemo takšno razširitev. Mislimo, da direktiva že omogoča določeno stopnjo prošnosti, možnost kolektivnih pogodb obstaja in za uh, njo se pač morajo odložiti tisti sektori, ki to potrebujejo. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Smet. Hvala, hvala članom odborov za pripombe in komentarje. Strinjam se, osnova direktive je, da bi zaščitili delavce. To je jasno in uh, to je pomembna točka. Cilj direktive mora ostati takšen. Istočasno z vidika Business Europe je pomembno, da so zagotovljeni elementi uh, prožnosti, tako da so podjetja lahko, se lahko odločijo za, ta, za to prožnost, in na ta način zaščitijo delavce in poskrbijo za njihovo zdravje. Seveda se že je prišlo do poskusov revizije direktive in skušali smo se ukvarjati z vprašanjem dežurstva in paletnega dopusta in uh, sprašujemo se, zakaj niso bili podozeti dodatni koraki. Za nas je jasno, v času posvetovanja to niso bila edina vprašanja, s katerimi smo se ukvarjali in to je pravzaprav. Um, razširilo obseg revizije direktive. Zato bi na tej točki se želeli osredotočiti mm, na že omenjene točke. Gospod Sarkas je rekel, da je nujno, da rešimo probleme in da ne ustvarjamo novih. S tem se strinjam. Če bi želeli širšo virezijo, bi s tem. Uh, razgradili številne dobre ureditve, ki so jih naredili socialni partnerji ali podjetja na nacionalni ravni v tej, pri teh zelo specifičnih svetovskih vprašanjih, kakor tudi neodvisno delo, ravnoteže med družinskimi in poklicnim življenjem in tako naprej. Na nacionalni ravni so že obstajali dobri eh, dogovori med eh, podjetji in pa delavci. In teh nas smemo sedaj ogroziti. Eh, Potrebno je graditi mostove, mi kot Business Europe menimo, da smo konstruktivni, skušamo najti rešitve za marsikateri problem. Kar se tiče časovnega okvira, gospa predsedujoča, pa se bojim, da ne morem eh, v tem trenutku povedati nič več o tem. Prav tako se vprašali, zakaj se Business Europe sedaj zazema za pogajanja. No, seveda, v prvi stopni posvetovanj nismo zaprli vrata za pogajanja sedaj menimo, da to je vprašanje socialnih partnerjev in da moramo skušati najti rešitev za zelo pereča vprašanja, predvsem dežurstvo in pa plačani letni dopust. Hvala. Sedaj bom dala še besedo gospodarmi do servis komisije. Thank you, Madam Chair. Um, all the Uh, Hvala. Na začetku bom odgovoril na vprašanje gospoda Mana in sicer v okolišnem meri smo resni, ko ga zapogajanja s socialnimi partnerji. Imamo več možnosti. Če večina socialnih partnerjev še zlasti z obeh stranih se strinjata za eno od opcij, potem ni nobenega dvoma, da bo komisija se odločila za en kot za svoj predlog. Je pa problem v tem, da ne najdete obe strani skupnega stališča. Potem pa seveda treba je nekako izbrati srednjo pot. Seveda je zelo pomembno, da so določila jasna, da se jih lahko potem izvaja. Ampak težko je začeti z kakršnikoli posvetovanjem, ko so pa stališča pri soci, med socialnimi partnerji tako hudo različna. In tukaj bi rad razjasnil naslednje. Komisija ni izdala nobene ocene učinka. O, izdala je študijo, ki jo je naročila zunanjemu svetovalcu. Pripravljamo oceno učinka in jo bomo iz, objavili skupaj z zakonodajnim predlogom. Kar se tiče kršitev, je komisija začela z postopki zaradi kršitev proti tistimi državam, ki jih, eh, kjer je očitno prišlo do kršitev. In to je 34 eh, eh, postopkov poteka, ki so zdaj v različnih fazah v enim zadevi je sodišče že odločilo. In to je prav gotovo del zakonodaje, kjer imamo največ prekrškov. Države članice so nekatere, še predno se je začel postopek zaradi kršitve, spremenile svojo zakonodajo. Tako naprimer, ko je šlo za eh, zdravnike, pripravnike, ki so morali delati več kot 80 e-, ur na teden. Torej šlo je za stažiste. Ampak v vsakem primeru smo na tej fronti sedaj zelo aktivni. Gospod Hughes je stavil težko vprašanje. Komisija ne more preverjati oziroma ne more. Eh, izpodbijati sodb sodišča. Mi lahko samo rečemo, da obstaja prekršek in začnemo sodni postopek. To lahko naredi tudi vsak državljan in vsako združenje. V skladu z direktivo so opt-outi dovoljeni, vprašanje pa je, ali so te v skladu z 31. členom uh, listine. In na osnovi listine se potem sprožajo postopki in ne na osnovi direktive. Dobro, hvala za to prvo izmenjavo mnen. Koliko razumem, v delu, ki nas čaka, težko. Vsem zaželim čim več uspeha v prihodnih devetih mesecih in upajmo, da bomo lahko dosegli dogovor vse v teh pogojih. Tako da bodo potem parlamentarci lahko prezeli to temo. Zdaj smo zaključili to točko na dnevnem redu in bomo šli na poročilo gospoda Derose o prihodnosti socialnih storitev splošnega pomena. In sicer preučili bomo posamezne predloge sprememb. Izvolite, beseda je vaša. Uh, thank you very much. Uh, Najlepše hvala. Ker hitro se bo dvorana uh, izpraznila, ljudje verjetno hitijo na letalo in podobno. Yes, well, thank you. Um, first of all, um, just to, to, to... Hvala lepa. Naj samo rečem, da tukaj gre za poročilo o prihodnosti socialnih eh, storitev splošnega interesa. In zato moramo ugotoviti, za katere storitve gre, kako se to povezuje z kontekstom obstoječih pogodb, z um, subsidijarnostjo, ker je v bistvu pristojnost držav članic, da one definirajo te storitve, se pravi socialne storitve splošnega pomena. In ena stvar, ki jo moramo narediti za prihodnost teh storitev, je, da upoštevamo pomisleke tiste, ki zagotavljajo te storitve in tiste, ki jih uporabljajo. Pri tem sem se na široko posvetoval z vsemi deležniki, ko sem pripravljal to poročilo. Gre torej za vprašanje, tega, da priznamo, da socialne storitve splošnega pomena so v prvi vrsti to, kar pod tem razumejo države članice same. Ampak v kontekstu evropske zakonodaje in eh, pogodb in eh, definicij um, Evropskega sodišča so nekatere od teh storitev opredeljene kot um, storitve gospodarskega ali negospodarskega pomena. Torej obstaja neka delitev med eh, gospodarskim in negospodarskim pomenom. Torej, različno se opredeljujejo te socialne storitve splošnega pomena ali SSSP, ampak to vse moramo tolmačiti tudi, oziroma države članice morajo tolmačiti tudi v kontekstu evropskega prava, ki jih zavezujejo, ki jih zavezuje. Zelo pomembno je glede na nove okoliščine, ki so nastale, in tukaj mislim na krizo, gospodarsko in finančno krizo, bančno krizo, ki jo preživljamo, kako se na ta način eh, pritiska na izvajanje in financiranje teh storitev in moramo Eh, upoštevati tudi Lizbonsko pogodbo, kjer je razširjen 14. člen, ki jasno določa odgovornosti držav članic, obstaja pa tudi protokol 26. Imamo pač tako situacijo, kjer so se parlament, svet in uh, komisija odločili, da bodo zaključili oblikovanje skupnega trga in torej prihaja že do nekih premikov med različnimi področji, ampak naša odgovornost za socialne storitve splošnega pomena je taka, da moramo sedaj izkoristiti ta, ta, te priložnosti, ki se nam ponujajo, da se lotimo problemov pri izvajanju teh storitev in seveda. Eh, da upoštevamo um, evropsko pravo in ugotavljamo, kako ta vpliva na izvajanje teh storitev obstaja. V mojem poročilu 37 odstavkov in 4 uvodne um, izjave, vendar kljub temu smo sprejel 285 amadmajev ali spre, eh, predlogov sprememb, če hočete. Ampak eh, nima smisla, da tukaj naredimo neko božično drevesce, ki bo lepo okrašeno in se bo svetilo, ne bo pa imelo nobenega, nobene vsebine. Predvidoma bomo zaključili to razpravo konec junija in zato se mi vsi ti predlogi, ki, so, ki ste mi jih dali za črtanje odstavkov, tega ne bom sprejel. Vse, kar sem zapisal, sem zapisal z nekom razlogom. Odražam resničnost. Nekateri, ki eh, predlagajo, da se črtajo odstavki, ki navajajo dejstva. Tukaj ne gre za politične izjave, ampak za dejstva. In glede na to sem popolnoma pripravljen za vlagatelji amadmaja vse vsesti in jih vprašati, kaj dejansko želijo za temi svojimi predlogi. In kaj jih skrbi? Nisem eh, poskušal na to področje projecirati svojega lastnega političnega videnja. Eh, jaz, kolikor jaz to vidim, eh, jaz tukaj ne predlagam specifično evropsko zakonodajo v skladu z 14. členom o socialnih storitvah splošnega pomena. Poskušam namreč samo ugotoviti, kje so problematična področja, kako in eh, na kakšen način lahko probleme v evropskem pravu odpravimo zato, da lahko lažje izvajamo socialne storitve, ki bodo boljše kakovosti, da tudi eh, zagotovimo kakovost dela tistih, ki izvajajo storitve, ki so v to vključeni. Torej, to je prva stvar, ki sem jo želel izpostaviti. Želim doseči širok konsens, ampak o neki vsebini, ne samo v besedah. Potem pa še nekaj moram povedati. Obstajajo predlogi, da se dodaja besedilo. Kot sem rekel, 285 amadmajev je v celoti. Ne bom jih sedaj našteval. In upam, da se bom z vlagatelji vendarle lahko uh, pogovoril in našel neko rešitev, kompromis. Torej, nekateri predlogi so, da se dodajo ja, besedilo, s katerimi se strinjam. Obstajajo tudi amandmaje, kjer gre zle za preformulacijo tega, kar sem napisal, tudi to je spremljivo. Nekateri predlogi so pravzaprav boljše v beseditev od tega, kar sem sam napisal in seveda sem jih pripravljen sprejeti. Pri nekaterih amadmajih eh, pa potrebujem dodatne razlage naprimer, v enem emendmaju uh, eh, se zahteva, da se enostavno um, črta sklicevanje pomena socialnih storitev splošnega pomena za uh, srednja in mala podjetja. Ampak to so ravno kar rekli tukaj predstavniki Business Europe. Jaz ne vem, zakaj bi to morali črtati, moram se dejansko dobiti s tistimi, ki so to predlagali. Mogoče so to gledali iz nekega drugega vidika in so prebrali nekaj drugega, kar sem dejansko zapisal, zato se moram z njimi pogovoriti. Tukaj sem hotel le podati primer, ne bom se več spuščal v podobne podrobnosti. Obstajajo tudi drugi amadmaji, ki bi jih sicer načeloma lahko sprejel, njimi pa všeč, kako so napisani in tako dalje. Ena od zadev, ki je bila podlaga za mnogo predlogov sprememb oziroma celo začrtanje, je to, da bi se oblikovala posebna skupina na visoki ravni vseh deležnikov. Eh, tudi kolegici bi si zahvalil za alternativno idejo o ustanovitvi nekega observatorija mi čisto vseeno, kako bomo to imenovali, ali bomo to imenovali delovna skupina in potem bo to pomenilo nekaj bolj dinamičnega ali pa bomo nekaj oblikovali, ker bomo imenovali observatorij, pa bomo zgubili dinamiko. Ampak ne gre za to. Gre za to, kako bomo šli naprej od tega, da bomo od razprav prišli do nekega konkretnega napredka za državljane. Komisija je predlagala da se to eh, reši z nekim odborom za socialno zaščito. Mislim, da glede na to, kar smo slišali danes eh, do povdne, odbor za socialno zaščito eh, je v bistvu njegov predsednik je danes jutri zelo jasno povedal, da so oni posvetovalno telo, da niso politično telo, da svetujejo komisiji in da zastopajo 27 držav članic. Ali bomo to imenovali delovna skupina na visoki ravni ali observatori, kakorkoli že potrebujemo. Politično telo ne sicer z veliko, ampak z malo začetnico, v smislu, da bo to telo se zauzemalo za spremembe. Odbor za socialno zaščito iz mnogih razlogov enostavno ni tako telo, ki bi to lahko naredilo. Enostavno nimajo prave vloge, ki bi lahko odigral ta odbor. Odbor za socialno zaščito pa seveda igra svojo pomembno vlogo pri povezavi z socialnimi storitvami splošnega pomena, ampak ko sem govoril o tej visoki skupini ali delovni skupini na visoki ravni, sem mislil o nekih drugih nalogah. To bi bila splošna predstavitev samih amadmajev ali predlogov spremem, če hočete. Eh, poskušal se bom, eh, poskušal bom pripraviti kompromisna besedila in se potem o njih pogovoriti z vlagatelji amadmajev, s posamezniki, jih predebatirati. Mislim, da imamo še štiri ali pet tednov na voljo, predno se bomo spet tukaj vsi usedli. Torej šest tednov predno bomo tukaj o tem glasovali in štiri ali pet tedne, da pridemo do nekih zaključkov v tem procesu. Najlepši hvala. Euh, hvala. Gospod Deli, potem gospod Bastos. Merci, madame la hvala. Gospod poročevalec, hvala da z vaše delo. Res je, da je to delo polno strasti, ampak svoj tudi gre za zelo pomembne izzive. Posledice bodo hude. Pri tem delu bomo morali biti zelo a, eh, polni domišljije, čeprav je za zelo tehnično področje, ker je veliko politike. Steme, ki se nanašajo na, to, na te storitve, so zelo raznolike. Njihova, natura, a, eh, njihova narava je zelo raznolika in imajo tudi močne posledice marsikaj potrebno izboljšati v Evropi. Naša naloga je, da zato sestavimo takšno besedilo, kjer bomo pripravljeni to storiti. Tukaj bomo morali zahtevati od komisije, da predstavi več, dokazati moramo, da smo na naši ravni sposobni spodbuditi napredek na tem področju. 23. marca nam je komisija pokazala, da je slišala to sporočilo, kajti prihodnost teh storitev bo šla preko ključnega načela, ki ga je povdarila to in ga bo tudi potrebno zapisati v kompromis. Eh, naj si gre za pojanostavite po, eh, pojasnitve in tako naprej. Tukaj bo komisija sodelovala gospod poročevalec. Upam, da bodo moji predlogi sprememb, ki sem jih podala in ker sem bila konstruktivna, sprejeti. Rada bi z vas zdaj opozorila na predlog spremembe številka 119, ki govorimo o skladu za socialne zadeve in 169, 246 eh, od centra za raziskave in tako naprej. Hvala in upam, da bomo dosegli dober kompromis. Režina Bastos, prim... Režina Bastos potem še uh, gospod Arkin. Predsednik, eh, um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča oziroma predsednica. Naj se sprva zahvalim poročevalcu Derosi za delo, ki ga je dosedaj opravil. To delo prav gotovo ni bilo enostavno, kajti tema ni enostavna. Gre za temo, ki se um, umešča v um, gospodarsko in socialno sfero. Nadaljuje se z delom, ki se je začelo z poročilom Freira leta 2007 in uloženo je bilo ogromno amandmajev. Na le 36 um, odstavkov je bilo uloženo dva, 285 predlogov sprememb. Tukaj samo eh, imamo dokaz, da gre za res aktualno temo in da nimamo konsensa. Naj tukaj samo rečem, da gre za temo, ki je seveda predmet razlik, različnega tolmačenja, ideološkega in političnega. Eh, že na začetku kot eh, poročevalka v senci skupine EPP, mi je bilo popolnoma jasno, kakšni so bili nameni eh, poročevalca. Iz tega ni želel narediti ideološkega problema. Naš eh, parlament se ne sme razklati pri opredelitvi teh storitev, ampak če poročevalec ne bo sprejel kompromisnih amandmajev, če bo ustrajal na odprtih pogajanjih, če bo pri tem še veliko predsotkov vključenih, enostavno ne bomo mogli premustiti naših razlik. Tako smo z drugimi kolegi v EPP-ju ulagali um, amandmaje za nadomestitev, nismo želeli um, ustvarjati novih razkolov, ampak kompromise in upam, da boste na ta način razumeli in obravnavali predloge sprememb, ki smo jih uložili. To so pozitivni prispevki. In dejansko naš cilj ni bil, da bi razklali ta eh, Evropski parlament, ko gre za eh, problematiko, ki je bistvenega pomena eh, na socialno in gospodarskem področju, še zlasti, če želimo imeti večjo socialno-gospodarsko kohezivnost. In tiste eh, predloge sprememb, ki sem jih sama vložila, eh, se osredotočajo na en glavni cilj. Za nas je gre tukaj za pristojnost držav članic. Eh, harmonizacija seveda igra bistveno vlogo. Mi smo pa pri tem zaskrbljeni, da socialne storitve splošnega pomena eh, morajo ostati eh, univerzalni, splo, univerzalne splošno dosegljive, moramo imeti dobro upravljanje, kontinuiteto, um, morajo biti te um, storitve um, blizu, hitro na voljo. In to je tisto, kar je za nas ključnega, kajti te storitve so temeljnega pomena. Če so temeljnega pomena, potem jih je treba obravnavati zelo previdno, z, obču, z veliko občutljivosti. Ni pravi čas, da eh, sedaj eh, na evropski eh, ravni eh, Eh, definiramo te eh, storitve bolj podrobno. Po mojem mnenju in sedaj se ponavljam, je pomembno tudi za eh, splošno delovanje notranjega trga in seveda v socialnem smislu, da opredelimo socialne storitve splošnega pomena med kot eh, gospodarske in negospodarske. In v tem smislu smo vložili predloge sprememb. Zaenkrat si želimo, da bi te storitve bolje opredelili, razjasnili, vendar pa upoštevati pri tem moramo, Eh, nacionalne, regionalne in lokalne pristojnosti. In tukaj se bom dotaknila v možnosti observatorija na mesto um, delovne skupine na visoki ravni. Po mojem mnenju ideja observatorija je nekoliko bližja predlogu Evropske komisije. To bi morala biti pravzaprav naslednji, naslednja faza, korak po sprejetju tega poročila. Namreč neko spremljanje eh, v državah članicah eh, na lokalni in regionalni ravni mora obstajati potem, ko bo enkrat poročilo sprejeto. In na evropski ravni pa moramo imeti podatke, dobre prakse, ki so med sabo primerljive, zato da se lahko potem podamo na pravo pot. In zaradi tega smo podali ta alternativni eh, predlog spremembe o ustanovitvi observatorija. In eh, kolegu Derosi pravim, da bom seveda se z njim pripravljena se pogovarjati eh, osebno. In eh, seveda pozivam ga, da eh, ne bo preveč rigiden. Gospa Arkin, potem gospa Blinkevičuta. Eh, Lepše hvala. Opravičujem se, ker eh, našega poročevalca v senci trenutno ni in zato bom govorila v njegovem imenu. Čisto splošno prav gotovo 285 amandmajev, že samo število kaže na ogromen interes, ampak tudi politične razlike. Saj nekatere, ker poznam poročevalca, sem prepričana, da bo uspel najti srednjo pot, če jo sploh moč najti. Nekaj torej komentarjev našega poročevalca v senci. Vsi se strinjajo, da je treba poenotiti oziroma razložiti pravila, ampak vprašanje je kako. Eh, pomiriti princip subsidijarnosti eh, z drugimi principi je zelo težko. In vprašanje je, ali je res eh, prava rešitev pragmatični kompromis prav zakonodajni okvir. Nekaj pomembnih zadev. Prvi odstavek, tukaj misli, da se lahko hitro najde kompromis, ko gre za opreleditev eh, bančne storitve, eh, univerzalni značaj in tako dalje. Nekatere odstavke je treba natančneje pogledati, tukaj naprimer sedmi odstavek, maksimizacija do profita oziroma dobička, potem eh, osmi odstavek tarife, tukaj, tukaj se lahko najde kompromis prav tako za deseti odstavek. Enajsti odstavek pa bo nekoliko bolj problematičen zaradi tega, ker govori o uh, so tisti, ki so za večji in tisti, ki so proti, eh, za, za manjši proračun. In to velja za 13. odstavek, enako velja za 16. odstavek, eh, kjer bi eh, lahko eh, dosegli kompromis. Pri 17. odstavku poročevalec v senci pravi, m, mm, gre za. Eh, Eh, javna naročila in državno pomoč. Tukaj je treba upoštevati nova sporočila komisije in eh, razmišljati o dvigu pragov tudi pri um, modernizaciji javnega naročanja oziroma pravil v Evropi na tem področju. Uh, Potem so tukaj še, je so tukaj še klasifikacija med gospodarskimi in negospodarskimi storitvami. Ta ni najpomembnejša, ampak bistvo je, da se zagotovi eh, najboljša kakovost storitev. In sam eh, je tudi prepričan, da bomo lahko našli eh, neko sporazum, bomo imeli observatori ali ne. Eh, važno je, kakšen mandat bomo dali temu političnemu telesu. Toliko na kratko o nekaterih od odstavkov in amandmajev, ki so bili vključeni. Hvala lepa. E, gospa Biskveničite. Najlepše hvala. E, hvala gospodu Derosu za pomembno delo, ki ga je opravil. Želimo vse najboljše pri iskanju kompromisov in upam, da bodo na koncu tudi sprejeti. Amadmaje, ki sem jih sama uložila, sem uložila zaradi tega, da, ker sem želela dopolniti nekatere dele poročila. Nisem se hotela omejevati le na socialne storitve, ampak na vse javne storitve. Namreč tudi to glas, deljenje na gospodarske in negospodarske storitve in seveda uporaba veljavne zakonodaje Evropske unije. Sami vemo, da sodna praksa ni dovolj za zagotavljanje pravne varnosti. In zato, če želimo uh, ustrezno regulirati, kako posamezne inštitucije izvajajo te storitve. Uh, Potem sem uložila še en amadma, ki govori o naravi socialnih storitev. V prvi točki eh, je zapisano, da so te storitve zelo posebne, kajti namenjene so ljudem z posebnimi potrebami. Pri tem pa se moramo zavedati, da izvajalci teh storitev so tudi zelo posebni. Ponavadi gre za. Eh, volonterske organizacije, torej organizacije eh, prostovoljcev, pa tudi za posameznike. In posebna narava teh izvajalcev storitev se navezuje na dejstvo, da ne morejo slediti logiki trga. To niso dobi, dobičkonosne organizacije. Uh, In za njih moramo ustvariti določene pogoje, kajti kontinuiteta storitev je odvisna od ljudi in ne od pogojev. In naj izpostavim, da ljudje, ki delajo na področju socialnih storitev, eh, zaslužijo podporo. Njihove, eh, njihov ugled in pogoji za delo, je, to je treba izboljšati. Le na ta način bomo eh, privabili v ta sektor nove ljudi, kajti potreba po socialnih storitev se bo povečala zaradi demografskih sprememb, zaradi razvoja in tako dalje. V vsakem primeru še enkrat čestitam poročevalcu za ogromno delo. Um, Hvala. Rad bi se zahvalil vsem, ki so govorili. Rad bi jim vsem zagotovil, da se seveda želim doseči dogovor. Želim si doseči široko konsenske do tega, ampak kot sem rekel že na začetku. Različni načini so, kako bi to dosegli. Eden je, da na koncu dobimo nič, ni nič sebinskega. Na podlagi tega, kar sem danes slišal, temu ni tako, ampak vseeno bi želel, želel to na začetku povedati. Ta odbor mora sestaviti neko poročilo, ki bo imelo neko vrednost ki, za tiste, ki iz, uporabljajo te storitve, ki jih proizvajajo, da bodo lahko to uporabljali in obvestili razprave, ki potekajo na tem področju. To je poročilo na nas na pobudo, ni zakonodajno poročilo, ampak vseeno upam, da bo imelo neki vpliv na to, kako se te storitve razvijajo. Vprašanje. Glede zaprene razprave, tudi torej način, kako jaz stvari izvajam, ampak verjetno bom edini način, edini način, da bomo dosegli dogovor med političnimi skupinami v tem odboru in parlamentu na bolj široko, pa je tako, da bomo imeli širše razprave. Zato sem želel tako na začetku že predstaviti nek osnutni kompromis oziroma osnutek kompromisa za te predloge spremembe, ki bi in potem bi se lahko pogovoril s posamezniki glede tega, kako bi napredovali pri tem. Ne vem, ali lahko še kaj dodam v tej fazi, razen da me veselijo te odgovori, ne želim dati vtisa, da se tega poročila ne da izboljšati. Seveda se ga da. Združeno delo članov tega odbora lahko proizvede boljše poročilo in upam, da bom pri tem bolj moderator razprave o tem, da bomo lahko dosegli to potem, ko bomo glasovali v odboru o tem. Hvala. Hvala lepa. En mesec, oziroma malo več kot mesec, imate čas za to, da boste se pogovorili o tem, ko bo res 24. maja, bomo govorili ponovno o tem in 25. glasovali o tem poročilu. Sedaj sledi poročilo gospoda Kose o mobilnosti in vključevanju invalidov ter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 in vam sedaj predstavi poročilo o vseh invalidnih osebah. Jaz bi se vam še enkrat zahvalil za vso podporo, ki sem jo prejel in vse potrditve, ki so me spodbujale pri mojem delu, ko sem sestavljal to poročilo. Dovolite mi, da predstavim to poročilo s parimi stavki. Po mojem mnenju je tukaj zelo pomembno načelo, da dosežemo neko vzdržno družbo, ki bo imela nek skupni pristop. Države članice bi morale ne le ratificirati konvencije Združenih narodov na področju pravic invalidov in vse dodatne protokole, hkrati bi bilo pravično da bi uskladili strategijo, evropsko strategijo, ki je namenjena invalidnim osebam in strategijo Evropa 2020 za članice. Pročiti bi morali vprašanje strukturnih skladov. Drugič, morali bi pregledati vse svežne in odstraniti ovire, zlasti vse, kar se nanaša na torej dostopnost. Tretjič. Zavedati se moramo tega, v kakšni situaciji so invalidi, ko gre za javna naročila. Naj podarim tukaj nekaj občutljivih točk. strategija bi morala biti usklajena s poročilom, katerim je povezana sama struktura tega v Evropi. Namreč invalidi bi morali biti v prvi vrsti tisti, katere bi pogledali, ko gre za vključevanje. Ustvariti bi morali oziroma upoštevati pravice invalidov skoraj 80 milijonov invalidov je v Evropi in bi morali izboljšati zaposlovanje leteh. Ukiniti oziroma prenehati bi morali diskriminacijo teh ljudi in omogočiti bi jim morali boljši dostop do sredstva komuniciranja. Poznamo Eh, določene statistične podatke, bolje bi morali zbirati te podatke, zagotoviti enake možnosti in predvideti demografske izmenjave, pa tudi utrditi dostop. Kaj to pomeni? Vse bi moglo biti dostopno tudi, oziroma moralo biti dostopno tudi starejšim. Vlagati bi morali v to, da bi zagotovili neko prihodnost za invalide. Boriti bi se morali proti revščini in v tem kontekstu izboljšati situacijo oziroma razmere invalidnih, kajti med njimi je veliko revnih. Rad bi povdaril, da je Evropski parlament že sedaj večkrat posredoval v interesu invalidov. Več resolucij je že bilo sprejetih in te resolucije so utrdile, potrdile moje poročilo, bile so zelo koristne. V tem poročilu pa želim biti še bolj odločen in zahtevati pospešeno posredovanje. Odgovoren sem za nevladno organizacijo in zelo pomembno se mi tudi zdi, da nevladne organizacije sodelujejo. Že od 30. marca izvajam intenzivna posvetovanja s temi nevladnimi organizacijami in prejel sem veliko povratnih informacij teh nevladnih organizacij. Veselim se že zelo dobrih stikov, ki jih imam sporočevalce v esenci, ti se strinjajo, da bi vključili mnenje nevadnih organizacij v to poročilo, kaj ti ta mnenja bi lahko še izboljšala moje poročilo. Pripričan sem, da bomo do konca junija imeli poročilo, ki bo že izboljšano in ki bo zadovoljilo vse skupine in bo olajšalo življenje vseh invalidov. Vrčujem na vašo podporo, dragi kolegi, hvala za pozornost. Hvala, gospa Blinkevičute. Ačiū labai, ponia pirmininkė, aš esu paskirta. Hvala lepa. Sama sem pročotka v Senci, v skupini socialistov in uh, eh, SND. In vložili smo že nekaj predlogov sprememb in veselimo se že pozitivnega sodelovanja. Nekakrat smo se že srečali in se pogovorili o tem osnutku. Poročevalec je omenil, kako pomembno je povečati mobilnost invalidnih oseb. Govoril je potem, da moramo straniti ovire na tej poti. Eh, torej vse ovire, s katerimi so soočeni vsi ljud, invalidi. In to je zelo pomembno. Mi moramo uh, izvajati Evropsko strategijo o invalidnosti tudi na nacionalni ravni. Nekaj komentarjev bi rada dodala. Največje ovire pri vključevanju invalidnih oseb, uh, največja ovira je zlasti velika brezposelnost. Eh, vseh invalidnih. En izmed razlogov je zlasti pomankanje pripravljenosti, da bi sodelovali na trgu dela. Druga stvar pa je, ko imamo posameznike, tudi otroke, ki so invalidi in leti ne morejo slediti izobraževalnim programom v šolah, ker ni prilagojenih učnih načrtov za leti. In uh, enako velja tudi, da pač šole niso ustrezno prilagojene, da bi izpolnile potrebe uh, invalidnih otrok. To je eden od večjih razlogov, zakaj invalidne osebe trpijo zaradi izključenosti. Vsaka država članica mora oceniti razmere oziroma situacijo eh, invalidnih oseb na trgu dela. Eh, aktivne politike so tiste, ki jim tukaj lahko pomagajo. In spostaviti moramo sistem, ki bo spodbujal invalidne osebe, da bodo delali, In eh, delodajalce bi tudi morali dobiti spodbude, da bi ustvarili delovna mesta za invalidne osebe. To pomeni, da moramo prilagoditi, spremeniti zakonodajno osnovo, kjer še vedno obstajajo določeni, določene diskriminatorne določbe. Rada bi vas tudi upozorila na dejstvo, da še vedno nimamo nekega mesta, ki bi zagotavljal uh, izboljšanje uh, invalidnih oseb, naprimer, da bi pomagal uh, slepim gluhim, da najdejo svoje mesto v družbi in na trgu dela. Država članica bi morali pozvati, da bi invalidnost ne obravnavala kot zgolj kot neko fizično oviro, kot je to sedaj, ampak da bi se morali sretočiti bolj na socialne vidike invalidnosti, naprimer osebe, ki imajo enako invalidnost in lahko imajo različne statuse in lahko imajo različne potrebe in možnosti. Naprimer, nekdo bi lahko delal nekje na podeželju in tako uh, nima dostopa do socialnih storitev, kar pomeni, da bi bil izključen iz družbe, da bi mogel izvajati svojih pravic. Vse potrebne informacije in vso pomoč bi moral zagotoviti tudi družinam, ki v kjer živi naprimer otrok, ki je invaliden. Premakniti se moramo iz nege, ki jo nudimo v nekih specializiranih inštitucijah, do neki eh, oskrbi, ki bo temeljila na skupnosti. Če pa želimo to izvajati, pa bomo morali nameniti za to strukturne sklade in države članice bi morale predvideti financiranje za vzpostavitev nove socialne infrastrukture in potem tudi prilagoditi to za usposabljanje delodajalce, za krepitev nekaterih ukrepov za socialno varnost in da bi zagotovili tudi ustrezne delovne pogoje za vse, ki delajo v negi. Podpirati moramo družine in uh, vse sorodnike ljudi, ki so invalidi zagotoviti moramo ustrezno storitve zdravstvenega varstva za vse invalide, izboljšati njihove življenjske pogoje, tudi v različnih inštitucijah, ki nudijo oskrbo. Spoštovati moramo njihove pravice in svoboščine, rada bi potegnila vašo pozornost na zlasti en problem. Politika vključevanja, ki sledijo države članice EU, je zelo raznolika ta ni dosledna. Skušamo se lotiti več problemov, ampak proces vključevanja je počasen. Ne bomo sedaj iskali razlogov za izključevanje, ampak moramo najti posledice, ki jih prinese izključevanje. Najprej bomo morali odstraniti te uvire, potem pa bomo naslovili probleme, ki se nanašajo na diskriminacijo, izključevanje in druge probleme, ki jih prenaša invalidnost. Za zaključek naj navedem en primer. Ta je iz primera Združenja slepih v Brusloje park, kjer so kopije evropskih, evropskih inštitucij za slepe. In a, eh, to je zelo pomembno za nje. Lani so se lahko dotaknili posameznih primerov, eh, ki so razstavljeni v tem parku letos, pa je bilo rečeno, da se slepi ne morejo več dotikati teh predmetov. Toliko govorimo o tem, da zagotavljamo dostop do fizičnega okolja. Kako bi torej naj ocenili takšno situacijo, katero smo se srečali sedaj v Bruslju?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 kjer bi naprimer zahtevali preveč stvari, ki jih ne bi mogli izvajati. Poročilo gospe Koše, gospoda Koše, je takšno, da se bomo lahko izognili tem pa s tem. Lahko se bomo izognili nekaterim konvencionalnim schemam in s prstom pokazali na tista bistvena, ključna vprašanja človekove pravice uh, isk, uh, konec diskriminacije in navedba pomembnih vidikov, ki jih je potrebno obravnavati. Naprimer, razlaga problemov invalidnih oseb kot priložnost za vlaganje v prihodnost. Skladno z Evropsko strategijo za invalidne osebe Tam so predlagani koristni ukrepi, to je koristno poročilo, ki je realistično, eh, ki nam pokaže nek skupni prostor in eh, upam, da bomo dovolj pogumni ga podprli. Sam bom z veseljem to storil. Upam, da se bomo skladili z drugimi skupinami in da bomo potem dosegli ta dogovor, da bomo ponosni to poročilo. Dernjera. Gospa Harkin. Thank you. Hvala lepa. Čestitke poročevalcu za to poročilo, kot je rekel gospod Uri, pokril je vse, vse glavne teme. Uh, naša poročevalka v senci ne more biti tukaj, bi me prosila, da nekaj povem, ne nam je meno. Zelo sem vesela, da vidim, da je poročevalec to temo postavi v kontekst strategije Evropa 2020 in da je tudi to povezal z pobudo za delovna mesta. V tem kontekstu mislim, da je njegov poziv v devetem odstavku k temu, da bi imeli več podatkov o, o, se, o invalidskih vprašanjih in storitvah za invalide. To je korisno. In eden izmed ciljev mora biti, da bomo zmanjšali število invalidnih oseb, ki živijo v revščini, Namreč, če je nekdo invaliden, je večja možnost, da bo eh, trpel za revščino kot ostali. Mogoče bi celo obstajala možnost, da bi eh, pogledali številke in da bi dobili neke boljše podatke o tistih, ki so invalidni in živijo v revščini v kontekstu teh glavnih pobud. Komentarji poročoka senci pa so naslednji strategija je bistvenega pomena, prišla je v pravem času, eh, govori o temeljnih stvarih, kot je bolj po, boj proti diskriminaciji, podarja storitve. Investirati moramo to, da bo ta strategija preživela. Prebivalstvo, ki se hitro stara v Evropski uniji, eh, je tašno, da nas, se nas lahko več znajde, znajde na uh, tem kraju. Zato moramo spostaviti strezne prakse. Eh, ti bodo vedno bolj relevantna in ne vedno manj v tem času. Pomembno je, da bo ta strategija dobro zapisana, da bomo vsi se skupaj zavezali k temu, da bomo pomagali drug drugemu. Eh, Odločite Brežnjega predsedstva so tudi pokazali to, dobro uh, voljo, podpis konvencije Sušenih narodov je bil dobro, došel korak v tej smeri. 11 držav članic ni želelo podpisati te izjave. Pokazati moramo politično voljo in uh, prepričanje, da bomo šli v tej smeri, da ne bomo prišli do blokade direktive v enaki obravnavi. Tako bodo vsi imeli enake pravice in, eh, in vse storitev bomo lahko ponudili vsem. Z teh razlogov pozdravljam predlog komisije in zase tudi to, da se izredno omeni konvencija zaživnih narodov in pa direktiva za 2000. Vem, da obstaja tudi eh, možnost uh, dokumenta o dostopnosti, tudi to bi povdarila, ampak kar je pri tem povedala, da moramo delati na predlogi, ki jih imamo že sedaj v toku, preden bomo začeli s posvetovanji o novi zakonodaji. Na koncu želi izkoristiti priložnost se zahvaliti gospodu Koši in kolegom, ki so delali v tej skupini. Evropsko združenje za invalide je že objavilo, dva meseca pred strategijo eh, svoje mnenje in želi, da, da eh, pregledamo te dokumente, da pročimo te predloge, ko bomo vlagali svoje predloge sprememb, kot tudi predloge sprememb političnih skupin. Hvala, sedaj pa ima besedo ponovno gospod Kosa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Hvala lepa. Hvala za vse prispevke. Potrdili ste mi, da sem na dobri poti. Čisto odkrito rečeno, ko sem začel delati na tem poročilu, smo imeli veliko idej, dolge sezname in videli smo, da bo potrebno vključiti tudi nevladne organizacije. In videli smo tudi, da ne bomo mogli vključiti vsega tistega, kar smo imeli med svojimi željami. Najti smo morali tiste ključne cilje in ostati realistični pri tem. Sveda določene stvari bomo lahko podprli znotraj te evropske strategije. Naj vam navedem nekaj primerov. Kot ti, ko so sedaj govorili, so tudi že vsi omenili, da je pri tem bistveno to, da spoštujemo pravice invalidnih oseb. Invalidne osebe pa tudi potrebujejo spoštovane družbe. Druga ideja eh, zbiranje podatkov. Sem mnenja, da Evropska unija ne more posredovati, dokler ne bo imela nekih veljavnih podatkov o invalidnih osebah. Dokler ne bo imela števila teh oseb, po državah članicah. To, ker ne bomo vedeli, koliko invalidnih oseb živi v vsaki državi članici. Tako dolgo ne bomo mogli pomagati tem osebam in narediti ustreznih evropskih politik na tem področju. Demografske spremembe so pri tem zelo pomembne. S tem poročilom smo želeli nakazati, da bo socialni sistem zelo obremenjen, preveč obremenjen zaradi tega. Starejše ljudje potrebujejo drugačne storitve. Veliko pomena namenjam tudi temu, da bi blago, proizvodi, trgi bili dostopni za invalide, ko gre za javna naročila, tudi tukaj se mi zdi zelo pomembno, da podrobno razpravljamo o tej temi. Pa še ena stvar, ki ni bila omenjena, če dovolite, osredotočiti se moramo na področje zaposlovanja, ki se nanaša na odprt način zaposlovanja. Pomembno je namreč tudi varstvo vseh invalidnih oseb med in, veliko invalidnih ne, oseb ne more nikoli sodelovati na trgu dela, na odprtem trgu dela. Zagotoviti jim moramo delovna mesta in uh, ustrezno raven iz, um, izobraževanja, usposabljanja, ki ga potrebujejo. Tudi študentje nimajo dostopa do enakih storitev v vseh državah članicah. Gre za v bistvu tekmovanje univerz. In mislim, da bi morali vlagati tudi v invalidne osebe. Če bomo vlagali v invalidne osebe, potem bodo tudi oni postali bolj konkurenčni in bodo lahko delali in lahko jih bodo zaposlili, plačali bodo davke in ti davki bodo pomenili a, povračilo investicije. S tem sem tudi želel skleniti svoje poročilo. Hvala že naprej za vašo podporo in hvala za vaše prispevke. Z velikim zanimanjem že čakam vse predloge sprememb in upam, da se bomo lahko dogovorili o vseh pametnih predlogih, ki jih bomo slišali. Merci beaucoup, monsieur. Hvala lepa za vaše poročilo. Rok za vločitev predlogu spremembe 27. april do 12. in potem bomo to obravnavali 24 maja, sprejeli pa jih bomo 16. junija, potem, ko bomo dobili tudi mnenje odborov za okolje, ženske in peticije. Prišli smo do 20. točke dnevnega reda, ampak predtem bi vas rada opozorila na kratko na to, da se moramo zavedati triloga, ki, kot veste, sem ga najavila na začetku, ta je potekal včeraj o poročilu gospeda Kaslerja. In sicer Evropsko leto za aktivno staranje. Tam smo, včeraj smo torej imeli prvi takšno srečanje, ki nam je omogočilo, da smo sklenili pogajanja in da, smo lah, da bomo lahko sedaj na nek pošten način napredovali pri določenih temah. tem odboru so glasovali o željah, torej da bi uvedli idejo kulture stivnega staranja. To je svet sprejel. Enako smo tudi lahko unesli to, da se navede raznolikost in ponovno, da smo ponovno podprli eh, nekatere druge stvari. Dobili smo tudi podporo. Eh, Sa udeležba v tem let, evropskem letu in da bomo tudi vključili nacionalno, lokalno in evropsko raven. Na prihodnem trilogu, ki bo 3. maja, bomo obravnavali še dve vprašanji, ki nista najbolj enostavni, ampak upam, da bomo lahko dosegli dogovor še pod mađarskim predsedstvom, tako da bomo lahko eh, uspešno zaključili to prvo branje. Gre namreč za vprašanje naslova in proračunske vrstice, ki pa je tisti vrak v detajlu. Toliko sem želela še dodati v zvezi s tem. In sedaj 20. točka. Predstavila vam bom mnenje za proračun leta 2012, kakšna bo mandat za trilog odbora za proračun, ko je pristojni odbor in nas je prosil za mnenje poročevalka v odboru za proračuni letos, gospa Francesca Balcani. In mnenje, ki ga bom jaz predlagala tukaj, pa vključuje prioritete našega odbora za proračun z leta 2012, tako kot je, so to sprejeli koordinatorji na sestanku 10. marca. Sama osebina tega mnenja vključuje okvir, znotraj katerega se vključuje evropski proračun. To pomeni strategija 2020, ki se nanaša na v našem odboru na dva temeljna cilja. To je eh, dvig brezposobnosti in boj proti izključenosti. Na drugi strani pa so potem tri glavne pobude. Noje pristojnosti Um, um, mlade in mobilnost in eh, Evropska platforma za boj proti revščini. Naj eh, povem, kako pomembno je, da so proračuni držav članic takšni, da bodo berljivi in primerljivi in združljivi z proračunom Unije, sicer ne bomo uspešni v tej strategiji 2020. Priplagamo tudi, da bi povdarili inovativne vire, torej sredstva, ki bi bila bolj inovativna, da bomo lahko financirali zase socialno področje tam, kjer bo to potrebno. Podarjamo, tako kot smo imeli priložnost to storiti včeraj, vprašanje prestrukturiranja podjetij, pobuda, ki bi jo morali sprejeti na tem področju. Potem na področju, kjer imamo tudi na predvidene eh, proračunske vrstice Evropske skladbe prilagoditve globalizaciji. Tam bi morali napredovati naprej, pa tudi kot je Evropski socialni sklad, torej tam bi morali zahtevati od proračunskih organov, da bdijo nad tem, da bodo te vrstice ustrezno hranjene, če temu tako rečem, torej da bomo dobili dovolj sredstev in da bomo uporabljali na dober način, podobni pogoji in da bomo lahko tudi izvajali svoje politične prioritete. Zadnja stvar, ki je nek dodatek, ki se mi pa zdi nujno potreben, zlasti, če poštevamo ta nova politični kontekst, v katerem bo sprejet ta nov proračun, to pa je, da tukaj to naredimo v partnerstvu z uh, sredozemsko regijo. Posebno pozornost pa bi namenili tudi vprašanju, ki zadeva socialni dialog, pa tudi spostavitvi in razvoju socialnih partnerjev, ki bi omogočali, da bi ohranili eh, korotina pogajanja v dobrih pogojih in da bi dovolj dobro tudi poudarili izobraževanje in poklic usposabljanja. Tako na kratko sem želela to predstaviti. Gospa Harkin in Turnen, želite govoriti? Gospa Turinen. Lot, uh, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Težko se ne strinjati s tem predlogom. Mislim, da pokriva želje tega odbora in predlog je zelo dober. Predvsem je dobro, da podarjamo, da mora ta proračun podpirati strategijo za leto 2020. To je pomembno, kajti ta strategija še nima proračuna in ga potrebuje, če bi želeli spolniti vse cilje. Točka 10 o Severni Afriki je zelo pomembna in pomembno je, da o tem govorimo tudi v našem odboru. Vredno bom uložila amantma v zvezi s točko 8, ki govori o Evropskem socialnem skladu. Um, Um, mislim, da bi morali s tem uh, se boriti proti brezposobnosti mladih, proti socialni eh, izključenosti in v zvezi s tem bom uh, eh, unesla predlog, predlog spremembe. Potem sem razmišljala o še eni dodatni točki, ne vem, ali je to v pristojnosti tega odbora ali ne, ampak pri proračunskih omejitvah bi morali razmisliti tudi o novih virih dohodkov, bodi si gre tukaj za lastne vire ali pa za davke na finančne transakcije, zato da bi lahko financirali ustvarjanje novih delovnih mest in pa druge prioritete iz. Um, perspektive sociale in zaposlovanja. No, ne vem pa, če je to v naši pristojnosti. No, rok za vložitev sprememb je maja, tako da bomo prav gotovo do takrat dosegli končni dogovor o tem dobrem mnenju. Gospa Harkin. Hvala lepa, strinjam se s predhodno govornico. Poročevalka, dejansko ste pokrili glavne točke v imenu tega odbora. To pozdravljam. Samo nekaj komentarjev. V četrtem odstavku govorite o tem, da bi morali sredstva um, uporabljati na, na inovativnejši in pa učinkovitejši način. Dobro, to sicer cenim, ampak kar nekaj inovacij bi potrebovali, da bi lahko zagotovili, da bo rezultat takšen. Ne na zadnje, ko govorite o proračunih Evropske unije, o tem, da mora biti ti komplementarni. Um, dobro, to je težko doseči, ampak razumem vaš namen. Kar se tiče zmogljivosti za mikrofinanciranje iz točke 7, to podpiram. Morda bi bolj uh, povdarjala potencial za ustvarjanje delovnih mest. Eh, to ima, veliko, to ima gotovo velik potencial. Prav tako ste govorili o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji in zahtev, eh, eh, globalizaciji in zahtevali ste povež, povečanje odobritev za plačila. Potem, eh, glede na razpravo, ki je pravkar potekalo v zadnjem poročilu o ljudeh s posebnimi potrebami in ljudi, o, ljud, o ljudeh, ki so izpostavljeni grožnji revščine, se strinjam s predlogom, da bi morali um, programi Unije biti dobro usmerjeni. Mislim, da bi morali vključiti imigrante in pa druge ranljive skupine, kako naprimer Rome in druge skupine poslanske skupine. Gospod Sarkas. Hvala lepa. Seveda bom kratek. Strinjam se z tem dekalogom, ne vem, če ste to naredili na glas, ampak v poročilu je deset točk. Ne vem, no, če ste spoštovali vse zapovedi ali samo nekatere izmed njih. Pogovorite o glavnih pobudah in o tem, da potrebujejo potrebna sredstva. Mislim, da imamo na razpolago ta sredstva. Postavlja se pa vprašanje, ali so e, ta sredstva zadostna. Zato bomo morali pogledati, kakšni zneski bodo dejansko namenjeni za te inicijative, za te pobude. Dejansko gre za pomembne pobude. Pravnem, pobude morajo biti močne in učinkovite. No, ja, lahko predložite tudi predlog spremembe v tem smislu. Hvala lepa za komentarje. Mislim, da jih bomo lahko predložili tudi v obliki predloga sprememb, da bomo jih lahko poštevala in da bomo jih potem lahko skupaj podprli. Ena stvar, ki je prej nisem eh, mogla obravnavati v tej fazi, glede na to, da obstajajo določene obveze, ki jih vsi poznamo, pa bi vseeno želela že sedaj nekoliko plivati na razpravo, ki bomo imeli o arbitraži, ki bo prišlo, a, če bomo imeli to mestno kategorijo pri kohezijskem skladu. Gre za zahtevo za financiranje Evropskega socialnega sklada. Namreč tukaj bi lahko prišlo do napačnih sporočil z sistem. To bomo vnesli v sporočilo preko predlogov sprememb. Hvala za prispevke in predlagam, da je ta rok za zaščito predlogov sprememb 5. maj. O tem bomo govorili 24. maja in o tem glasovali 25. Končali smo s to točko in prišli do zadnje točke. Se opravičujem pri kolegici Edith Bauer, kajti tako pozno že je, ampak tako pač poteka naše delo. Gospa Bauer, beseda je vaša za predstavitev vašega poročila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 predsedujoča, skušala bom biti kratka. Veselim je, da je z nami še nekaj kolegov, dva ali trije. Sprejemam vse kritike, ki so bile naslovljene na to mnenje. Še vedno je veliko pomankljivosti, kaj ti poročilo je samo četrtina te eh, dožine, ki sem si jo želela. Morala sem ga skrajšati zaradi omejitev, ki ste jih omenili, gospa predsedujoča. Evropski socialni sklad bo eden izmed um, orodi za izvajanje strategije za Evropo 2020 in zato ni na ključje, da se nam zdi ta sklad izredno pomemben. Poročilo in moje mnenje govorita o težavah ki predstavljajo oviro pri črpanju Evropskega socialnega sklada. Kakor vemo, je Evropski socialni sklad namenjen velikemu številu ljudi in od njega bi lahko imelo koristi tudi še več ljudi. ena izmed ugotovitev naše analize je ta, da nekateri izmed tistih, ki najbolj potrebujejo pomoč, ne dobijo dovolj informacij o tej pomoči. V poročilu Veronike Lopez Fontanije lahko preberemo, da ni dovolj oklaševanja tega sklada, da sklad ni dovolj prepoznaven in da bi morali narediti več za to, da bi povečali njegovo prepoznavnost in omogočili boljši dostop do sklada. Prav tako moramo govoriti o pojmu naprejšnjega plačila. Pogosto so majhni. Um, eredmények. Upravičenci tisti, ki nimajo dobrega dostopa do tega sklada. Prav tako bi bilo za pozdraviti, če bi zmanjšali administrativna bremena. Moramo pa se osredotočiti tudi na spremljevalne ukrepe in pa na nadzorne mehanizme. Namreč računi so predmet podrobne analize. Račune se preveri do zadnjih dveh ali treh centov. Splošno pa sistem ni posebno čukovit. Zato bi morali tukaj okrepiti naša prizadevanja. kicsikét flexibilisebben fog kelleni kezelni, mint a, mint a. In to ne velja samo za socialni sklad, ampak za sklade na splošno. Mislim, da bi tukaj lahko argumentirali za uporabo 50. člena. Kaj ti ni potrebe potem, da opisujemo neuspehe Evropskega socialnega sklada, potem pa počnemo enako pri preostalih skladih. Gospa predsedujoča, prosim torej, da uporabimo 50. člen na fleksibilen način iz našega poslovnika. Hvala, torej kar se tiče 50. člena, bomo videli, kakšne so težave v zvezi s tem. Sama nisem slišala, da bi obstajali kakšni problemi v zvezi z vašim poročilom, ampak bomo videli, kako bodo zadeve potekale. Gospa Hirš. Hvala, hvala tudi poročevalki. Prav gotovo bi lahko o Evropskem socialnem skladu napisali veliko več, vendar pa ste dobro izpostavili tiste točke, ki smo jih vedno znova obravnavali tudi v okviru delovne skupine. Um, in uh, te točke so tudi pomembne pri pogovoru z ljudmi na licu mesta, ki so sicer uspešno uspeli izkoristiti tudi Evropski socialni sklad. Da, torej to predstavlja veliko administracije, da so zlasti majhna združenja tista, ki nima dovolj finančne podpore za to, da bi vnaprej dobile določena plačila in tako naprej. Tukaj so omenjene pomembne točke. Prav gotovo bo potrebno še kakšno dopolnilo. Eh, gotovo evalvacija, potem eh, rezultati te evalvacije. Na to se bomo še morali sredotočiti tudi na možnosti sofinanciranja med Evropskim razvojnim skladom in eh, Evropskim socialnim skladom. Prav gotovo je tukaj še nekaj vidikov, ki jih je potrebno omeniti, ampak mislim, da ste vi izluščili tiste najpomembnejše teme in veselim se tega, da bomo s tem poročilom poslali močen signal tudi komisiji. Pa... Gospod Ori. Hvala lepa, gospa predsednica. Na nek kratek in jedrnat način so tukaj predstavljeni problemi in vedno podarjam in pozdravljam takšna mnenja, ki ne želijo rešiti vseh problemov in se sredotočijo samo na nekatere specifične stvari. Rad bi vas skoraj pozoril na to, da smo prišli še zelo daleč, ko smo opredeljenim letom začeli usklajevanja glede strategije 2020, smo imeli vtis, da je celotna kohezijska politika taka, da jo bo treba zamenjati z nečim drugim. Tukaj pa se nam je zdelo, da, oziroma se nam zdi, da smo navedli nekatere probleme in da si predvsej prizadevamo tako politične skupine kot ostali. Vsi si torej prizadevamo, da bi to rešili in sedaj je to že počasi obrodilo sadove. Zdi se mi, da je to mnenje zelo koristno. Vesel sem, da ga imamo, še zlasti pa tudi cenim in se veselim odstavka, ki govori o ravni sofinanciranja, kaj ti drži, da želimo več nadzora z vidika proračuna in da tukaj ne nadziramo vedno sebine. Res pa je, da pogosto ljudje ne morejo poštevati teh skladov, oziroma priti do njih, kajti obveze so prestroge. In veliko krat je preveč biro, zahtev strani birokracije. Potrebovali bi več prilagodljivosti, kajti razmere se lahko zelo razlikujejo v nekaterih regijah, ki so bogatejše kot pa naprimer v Bolgariji ali Romuniji ali rejone regije. Eh, na Mačarskem tudi v Franciji so regije, kjer je več problemov. Naprimer na otoku Reunion so seveda problemi čisto drugačni kot v osrednji Franciji. Pravila pa so enaka za vse. Niso vedno realistična. Hvala lepa in čestitam Edith za to dobro mnenje.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 Kljub temu pa je to pomembna tema v našem poročilu. Zaupam te osnovi posvetovanj, ki jih izvajajo v delovni skupini. Rekli so, da bo dokument komisije upošteval tudi ta vidik. Hvala lepa kolegom za njihove prispevke. Z velikim interesom že čakam tudi vaše predloge sprememb in tudi jaz jih bom sprejela tudi s teme, ki niso bili vključene. Seveda se razumemo, da vas bo, eh, bodo druge obveze pripeljale k temu, da boste sprejeli tudi predloge sprememb. Te manjmaje je potrebno ložiti do 3. maja do 12. tako da bomo potem lahko preučili 24. in 25. maja. In tako da bomo tudi preučili predloge spremen 15. junija in 16. bomo potem glasovali o tem odboru regiji, pa 21. 6. Nič ni podrazno, kar pomeni, da se ponovno zasrečamo 24. maja ob 9. Tako da bomo naslednjič zasedali. Vsem želim lep večer in hvala lepa vsem tistim, ki ste ostali do konca. In uh, eh, gospod predsednik, zahvaljujem tudi tolmačem. Hvala.